pa z zadnjimi številki ze strani UNHCR-a in pa z drugimi indeksi in pa statističnimi podatki. Poročilo je razdeljeno dele, trendi, migracije in razvoj v regijah, drugi del in pa razseljevanje uh, in razvoj je tretji del mojega poročila. Najprej lahko tukaj vidite nekaj uh, povzetkov izjave, ki jih verjetno poznate, dejansko se v arabske države priseli več ljudi, kot se iz njih izsledi. 13 eh, milijonov ljudi je eh, 53 odstotkov pravzaprav ostane v arabskih regijih in uh, videli smo velik porast teh migracij od začetka leta 1990. po svetu. registriranih beguncev. Večina beguncev, ki so v arabskih regijah, so torej iz arabskih regijev. Ne v glavnem, torej ne vsi, ampak v glavnem so iz arabskih regij. Eh, naj vas takoj opozorim, da pri podatkih o migracijah nujno obstajajo vrzeli, pomankljivosti, eh, tukaj so lahko poprečja precej zavajojoča med posameznimi podregijami, obstajajo namreč velike razlike. akcijo rasti števila mednarodnih beguncev, torej sedaj smo že dosegli eh, številko 37,5 milijona za celotno arabsko regijo v lanskem letu. In, eh, To je približno 10 odstotkov populacije arabske, arabske regije. Torej imajo podobno št, podoben delež migrantov kot Evropa. Seveda pa tukaj obstajajo velike razlike med posameznimi podregijami. Um, recimo nekaj čez eno sote, ki jih je v državah Magreba in pa 46 odstotkov v, držav, v zaljivskih državah. Uh, Tukaj lahko vidite pregled. Arabske regije kot, regije kot ciljne regije za migrante. Velika večina mednarodnih migrantov, ki se priseli v arabsko regijo, prihaja iz eh, Azije, v glavnem iz Indije, vendar pa je tudi ta eh, slika izkrivljena. Obstajajo razlike med podregijami veliko je mobilnosti delavcev v zalivske države, recimo v Saudsko Arabijo. Eh, slika druge v regiji pa je spet drugačna. Torej, ta regija je tako izvor beguncev, kakor tudi ciljna destinacija mm, migrantov. Eh, tukaj lahko razmislimo o treh eh, vzorcih migracij in pa štirih podregijah. Eh, torej gre za prisiljeno migracijo in razseljevanje, to je prvi vzorec. Eh, potem um, drugo, um, drugi, druga skupina so selitvene migracije in pa tretja skupina delovni migranti na, lahko pa vidite tudi naštete regije, v, katerih, v katere se priseljujejo migrantje. Za države Magreb, za države Mašrek je, so delovne migracije prevladojoče, potem eh, v Libiji pa smo priča tudi recimo prisilnim migracijam ali prisilnemu razseljevanju regiji Mahreb je več eh, izseljevanja kot priseljevanja. Libija in Al eh, Alžirija sta tukaj pomembni oziroma glavni destinaciji in Magreb je edina podregija, eh, kjer je Evropa glavna ciljna destinacija za migrante iz teh držav Magreba. Za druge podregije je pa drugače. Potem, če si ogledamo regijo Mašrek, Eh, tu lahko vključimo Jord, eh, Jordanijo, Libijo, Egipt, eh, Sirijo, Palestino. Tukaj opažamo predvsem. Uh, zlasti iz držav, imaš reka v zalivske države, Egipt je lahko zgled države, ki je zelo povezana z zalivskimi državami, prav tako pa tam opažamo mešano migracijo iz držav podsaharske Afrike. Spet je tukaj več izseljevanja kot priseljevanja, podobno kot pri Magrebu. potem še arabske najmanj razvite države, Sudan, Jemen, Somalija, Džibuti. Tukaj opažamo mešano migracijo, prisiljeno migracijo. Eh, to so dominantni vzorci, ki jih opažamo v teh regijah. Spet več se jih eh, pri, izseli kot priseli in eh, veliko je tudi notranjega razseljevanja, recimo v Jemnu in pa v Somaliji, te, to prav gotovo veste. vplivu. Tukaj vidimo začasno delovn, delovno migracijo in uh, tukaj priseljevanje močno pretehta nad izseljevanjem iz teh držav. Na ta način lahko pojasnimo, kak jih lahko vidite na grafu. Tukaj si bomo ogledali še tri eh, vzorce. Uh, Eh, delovne migracije, prisilne migracije in pa mešane migracije. Ehm, sedaj bom nekoliko bolj podrobno predstavila posamezne vzorce pri migracijah. regijo drži. Eh, med temi arabskimi državami uh, je, so tri države, iz katerih prihaja največ beguncev, uh, Južni Sudan, Somalija in pa Sirija so to, uh, Jordanija in Libanon pa gozdita največ beguncev. Jordanija je tudi tista država, ki ima uh, največje uh, sorazmerje med uh, domačo populacijo migracijo in begunci. Naslednji vzorec, mešana migracija. To je eden izmed najbolj tipičnih vzorcev, ki jih opažamo v arabski regiji in to je tudi vzorec, ki najbolje opaznuje eh, izzive, s katerimi smo tukaj soočeni. Torej gre za politične, ekonomske in socialne vzroke za migracije, ti so nekako med seboj povezani, se dopolnjujejo. Eh, pogosto ne moremo.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 na so tukaj uh, zalivske države in pa še vedno tudi Libija. Iz države Mašrega gre v glavnem za migracije v Evropo. Prav tako pa je um, ta, prav lahko tukaj ugotovimo, da je Egipt glavna država, ki je vir teh delovnih migrantov. Tako, to je bil kratek eh, pregled obsežne in kompleksne regije povedala sem eh, nekaj o posameznih vzorcih, ki jih opažamo v tej regijah, nekaj besed o posameznih eh, subregijah. Eh, prav gotovo pa lahko za celotno arabsko regijo rečemo, da lahko tukaj opažamo različno dinamiko, različne motivacije za migracije, različna tveganja in eh, občutljive skupine. Eh, izjemno so tukaj ogromni, akutni, vplivajo na vse države, na državni ravni, na skupnostni ravni, na ravni individualnih gospodinstev, eh, ampak vsekakor pa Tukaj obstaja še veliko širša slika o migracijah v arabskih regijah. Številčno gledano je, so migracije zaradi dela še vedno uh, največje, vendar pa bi lahko se v prihodnosti dinamika teh migracij tudi spremenila. Eh, zato tudi ne moremo sprejemati delnih eh, rešitev, torej tisti, ki se osredotočajo samo na. to že. migrantov, Mm, potrebo po zakonitih eh, kanalih priseljevanja in pa potrebo potem, da temu problemu mednarodna skupnost. veliko informacij o tej regiji, ki, o tej regiji, ki je, ne poznamo dovolj dobro, zlasti ne, ko gre za migranske tokove v tej regiji. Imam nekaj pripomb. Najprej bi se navezala na nekaj, kar ste sami izjavili. Nekatere kategorije migrantov. zaposlene ljudi ali pa za migrante, ampak pogosto ti profili niso tako jasni, kot mi mislimo, ali pa se med seboj prekrivajo. Zanima me, kaj bi lahko vi povedali o tem. In pa še nekaj me zanima, eh, zapisano v poročilu. Ja, kakšna razlika, ki bi jo tukaj op- izpostavili med moškimi in ženskami? Uh, ženske, ki so prisilno razseljene, so tiste, na katerih pri naših politikah najpogosteje pozabljamo. Dank, um, eh, kolega... Hvala, kolega Jurek. Hvala.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 kategorizacije vzorcev migracije. Zanima me, ali bi lahko pripravili podobno analizo pojava nezakonite migracije, tihotapljanja z ljudmi in tako naprej. Verjetno tudi tukaj lahko govorimo o različnih tipih nezakonitih migracij gre za migracije v manjšem obsegu, gre za organizirano tihotapljanje z ljudmi in tako naprej. Prav tako predpostavljam, da obstajajo razlike med tem, v kolikšni meri je tihotapljanje čezmejno ali pa je omejeno na posamezne, na posamezne lokalna območja. O tem je govoril tudi naš predsednik uvodoma. Dejansko je tihotapljenje najnevarnejši vidik migracij. Migracije so naravni pojav, ampak ko kdo to izkorišča in ko določeni ljudi dejansko kujajo dobičke na osnovi nezakonitih migracij, potem je to zelo narobe in tudi navarno. Ko smo se pogovarjali s predstavniki Europola o tem, smo sicer od njih dobili nekaj. Gospod Freund, hvala lepa. Hvala lepa za ta kratek pregled uh, migracijskih trendov v arabski regiji. Imam eno kratko vprašanje. Eh, gre namreč za nekaj, eh, na kar pogosto pozabljamo v naših razpravah. In sicer me zanima, v kolikšni meri arabske države pomagajo, ko gre za begunce in tudi, ko gre za migrante. No, vsak toliko, ampak ne dovolj krat omenjamo recimo Turčijo, Jordanijo, Libanon, med tistimi državami, ki naredijo tukaj več kot evropejci, recimo. Vendar pa, če si stvar ogledamo bolj pobliže, pa slika veliko potem pa je slika popolnoma drugačna. In pogosto tem državam očitajo, da ne pomagajo beguncev, beguncem, da niso nič naredile za begunce. Kako? Ali ni nobenih beguncev, recimo iz Sirije v, v eh, Saudski Arabiji ali pa v Omanu? Zanima me, če imate kaj več podatkov o tem, oziroma če imate tukaj kakšna pojasnila. Ali te države vse finančno pomagajo beguncem? To me zanima. Hvala. Hvala, kolega Weigl. Thank you very much. presenetili z svojo odlično predstavitvijo. Poslušal sem vas in sem se moral sam vprašati, ali se lahko kaj naučimo od teh bližnjevzhodnih držav, ki sprejemajo te migracijske tokove. Ali bi se lahko od njih kaj naučili, zato da bi bili bolj učinkoviti, da bi se bolje soočali z problemi, ki jih za nas predstavljajo migracije. fantje vključijo v družbo, v gospodarstvo, kakšni so njihovi izgledi, ko eh, pridejo v te države. Ali tam ostanejo? In eh, ali te države pomagajo tudi državam izvora, ali v vanje investirajo, ali razvijajo stike za širšo regijo, iz katero prihajajo ti ljudje? Zdi se mi, kot da je uh, vaše poročilo tukaj odprlo nek pogled te hermetične države, o katerih nič ne, ve, nič ne vemo. Da bi se lahko iz njihovih izkušenj tudi kaj naučili. Ana Gomes. beguncev v te države. In zato me zanima, zakaj je temu tako? Ali zato, ker te države ne želijo sprejemati beguncev, ali pa zato, ker se begunci nočejo zateči v te države? No, nekdo je vprašal, kakšno finančno podporo dobijo tiste države, ki sprejemajo uh, begunce in tudi mene to zanima. Potem pa bi postavila še vprašanje v zvezi z Libijo. Libija je bila prej prehodna država za migrante in begunce, ki so prišli iz drugih arabskih in afriških držav. V zadnjih nekaj letih pa se je situacija v Libiji močno poslabšala in sedaj emigrirajo, emigrirajo tudi Libici. Ali imate mogoče kakšne podatke o skupnostih Libicev v recimo Egiptu ali pa Indoneziji? No, IOM počne odlično delo v Libiji, vaša organizacija. Uh, je zelo učinkovita v Libiji in zanima me, ali lahko sploh še opravljate svoje delo v Libiji. Sploh, eh, ko gre recimo pomoč, eh, za pomoč ljudem iz Eritreje in drugih podsaharskih držav. In pa še vprašanje o vrhu v Valeti. Ali lahko tukaj podate svojo oceno? bodo sklepi iz valete delovali ali pa, so, ali pa gre zgolj za nek nespameten pristop in bi bil boljši pristop eh, tisti, ki želi odpreti zakonite in varne kanale za migrante in eh, begunce. Hvala, kolega Epideteos. Πρόεδρε, αφού ευχαριστήσω την κυρία Ρόπ και εγώ για τις πληροφορίες που μας έδωσε, θα ήθελα να ρωτήσω... Hvala lepa, hvala gospod Pop za informacije, ki ste nam jih posredovali. Nekaj me zanima. Zakaj menite, da begunci prihajajo? Iščejo delo? Ali obstajajo kakšne omejitve za te begunce? Karkoli, povezanega naprimer z veroizpovedjo. In zanima me, ali se beleži njihovo vedenje kazenske kartoteke, naprimer, ali karkoli počnemo za to, da bi ti ljudje bili sprejeti v državah, kjer iščejo delo. Hvala. Not smart. Uh, colleague Lopez. Gospod Lopes, predsednik. Hvala lepa. Um, zahvaljujem se vam za, vaše, za vašo predstavitev. Imam konkretno vprašanje. In sicer gre za sistem Kafala, ki je sistem za. opozarjali na kršitev človekovih pravic, številne organizacije so opozarjale na eh, kršitev. jim delodajalci zadržijo potne liste, eh, vizume, delujejo v glavnem v gradbeništvu, to ima torej prav, veliko praviti za migracijami znotraj arabskih držav. Eh, in pogosto slišimo v zvezi s tem poročila o kršitvah človekovih pravic in to nas skrbi tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Gospod Kan, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za to koristno poročilo. Večkrat sem že obiskal to regijo in vedno me je presenetilo, koliko ekonomskih migrantov imajo glede na število prebivalcev. In tudi delovni pogoji so me vedno skrbeli. Zanima me, ali lahko poveste več o tem, kaj se dogaja na tem področju. In še enkrat, prisluhnili smo tudi razpravi o beguncih. Različne arabske države podajajo različne odgovore na to vprašanje, torej koliko beguncev sprejemajo in tako naprej. Kako pridete do teh številk? Mislim, da bi bilo dobro, če bi nam več povedali o tem. Begunci so pomembno vprašanje in eh, tudi kar zadeva sodelovanje. Mislim, da bi lahko tudi o tem še spregovorili. Hvala. Hvala lepa. Na koncu pa iz odbora regij vabim poročevalca o partnerskem okviru za sodelovanje župana Pirana, gospoda Bosmana, da spregovori. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sam čestitam gospe popu. To je bila zelo zanimiva razprava. Mislim, da določene zadeve jemljemo kot samoumevne. Menimo, da večina beguncev oziroma migrantov potuje v Evropo, no to pa ne drži. Večina migrantov je v regijah, kjer so razseljeni. To je prvo, drugo, obstaja razlika med migranti in begunci. Mislim, da vse to mešamo številni, ki živijo na Bližnjem vzhodu in so zapustili svoje države, so begunci. Nimajo namena, da bi svojo državo zapustili, ker iščejo boljšo zaposlitev. Ne, državo so zapustili, zato ker so bili tu prisiljeni. Migracije so nekaj, kar se dogaja vedno, vedno skozi zgodovino smo bili temu priča in to se bo nadaljevalo, ne glede na to, ali bomo ta problem v Evropi, ki ga imamo, rešili. In slejko prega tudi bomo. Vaša predstavitev. Ja, predstavljam in pripravljam. Za Evropsko unijo gre za partnerski okvir s tretjimi državami in odbor regij bo o tem govoril. Mislim, da bomo migracije preučevali kot globalni pojav. Prav tako bomo preučevali učinek migracij in beguncov na lokalne in regionalne oblasti. To je zelo pomembno, kajti lokalne in regionalne oblasti so tiste, ki so najbolj prizadete skrbeti morajo za stanovanja, za izobraževanje in tako naprej. Na koncu pa vas še enkrat prosim in mislim, da je to tudi nekdo omenil, govorite o prisilnih migracijah. Zanima me, ali ste morda ne mislite beguncev. Kaj so prisiljene migracije? Drugače pa seveda hvala lepa za vaše poročilo in mislim, da bi lahko sodelovali, lahko bi si izmenjala. So, Frau Popis, dürfen Sie wieder antworten. Hvala, gospa Popo, izvolite. Lepo prosim, da se vrnemo nazaj na sklepe da bolj zanimivo kot moje ime. Mislim, da s tem dobro povzamemo odgovore na vprašanja, ki smo jih slišali. Mislim, da bom vprašanja obravnavala kronološko, pa vendar združeno po skupinah. Torej. Sklen. Eh, Vprašanje kategorij, ki se med seboj prikrivajo oziroma nerazlikovanje med begunci, imigranti in pa drugimi kategorijami. Uh, ja. To je tema, ki je pravzaprav pomembna pri vseh eh, regijah na svetu in pri pojmu migracij kot takšnih. Če nam mednarodno pravo ponuja jasno definicijo recimo beguncev, eh, potem moramo reči, da pri pojmu migrant ni tako, tukaj ni jasne definicije. Jasno je tudi, kakšna je zaščita beguncev, torej tistih, ki trpijo zaradi zatiranja. pojavu migracije pa drugače zlasti v arabskem svetu slika ni tako jasna, ni črno-bele slike. Um, no in naj tukaj še odgovorim na vprašanje, kaj so prisilne migracije. Dejansko bi lahko rekli, da imamo za pojav begunca jasno definicijo pa tudi druge oblike prisilnega razseljevanja, preseljevanja, ki ne spadajo nujno v to definicijo begunca, eh, vsaj kakor eh, begunca definirajo mednarodne konvencije. Skratka, pri vsem skupaj moramo oceniti situacijo človekovih pravic, realno situacijo, ki srečamo na terenu, v eh, kakšni situaciji so se znašli ti ljudje, ki prečkajo mejo, kakšne države. Eh, Bunci so morda zapustili svoje izvorne države zaradi preganjanja, zaradi konfliktov, zaradi vojn. Uh, No, sedaj pa vidimo, da tukaj obstajajo tudi eh, drugi razlogi, recimo iskanje boljše prihodnosti, eh, iskanje boljših poklicnih ali socialnih izgledov. Zajmimo recimo primer Libije. Številne študije govorijo o tem, da da so številni ljudje zapustili Libijo za to, da bi našli delo. Ampak potem so šli naprej proti severu zaradi izkoriščanja in zatiranja, ki so ga doživljali v Libiji. Tako da tukaj prihaja do prekrivanja posameznih kategorij, tudi zato, ker se lahko situacija migranta tekom njegovega življenja spremeni. Številke, ki vam jim lahko predstavim, so precej posplošene, veljajo za celotno regijo. Prav gotovo tukaj obstaja neravnovesje med moškimi in ženskami. Uh, tukaj obstajajo velike razlike med posameznimi regijami znotraj arabske regije. Eh, ko gre recimo za prisilne migracije, prisiljeno razseljenje ljudi ali begunce okrog Libije, je tukaj razmerje približno 50-50. Če si ogledamo tokove migrantov iz eh, recimo eh, podsaharskih, pa je večina eh, teh migrantov, beguncev, mladih moških. To lahko pojasnimo z eh, ekonomskimi mm, vzroki in pa z socialnimi strukturami, ki te osebe silijo v to, da Eh, emigrirajo. Torej, mladi moški so tisti, ki so v glavnem odgovorni za to, da poiščejo delo, da preživljajo svoje družine. No, še vedno pa tukaj obstaja tudi pomemben delež žensk, tudi pri ekonomskih migrantih. Eh, in spet se tukaj številka razlikujejo po posameznih državah in eh, res je, kot ste povedali, eh, pri skupini žensk obstajamo, eh, opažamo veliko več kršitev človekovih pravic, recimo nasilje, posilstva in tako naprej. Spet v zalivskih državah obstajajo razlike v samem delovnem trgu, ko gre za razlike med moškimi in ženskami. V gospodinskem delu tako delajo v glavnem ženske, v sektorju gradbeništva naprimer pa prevladujejo, v veliki meri prevladujejo moški. Se upravičujem. Veliko zanimivih vprašanj je bilo, poskusila sem odgovoriti na vse. Mislim, da sem odgovorila na vprašanje prisilnih migracij. To prav gotovo vključuje predvsem begunca, ampak to upošteva tudi dejstvo, da je definicija begunca omejena. Seveda treba je zagotoviti to zaščiteno kategorijo, ampak morda obstajajo ljudje, ki so prisiljeni zapustiti svoje države. Zato smo v svoji terminologiji to zastavili nekoliko širše. In še vprašanje o nezakonitih migracijah. V naravi nezakonitih migracij je, da se pač številke ne dobi zlahka, veliko je neznank v vsakih statističnih podatkih o migracijah. To ne bodo točne podatke, to bodo vedno ocene. Nekatere ocene lahko dobimo s pomočjo kampanje regularizacije. Naprimer v Zalivu in drugih državah so začeli izvajati kampanje regularizacije in od tega potem dobi človek občutek, kakšna je bila nezakonita populacija, če se pač odločimo oceniti, da se določen odstotek ljudi odloči za regularizacijo. Maroko je to izvedel pred kratkim. Predstavnica vam bo kasneje povedala več o tem. Z vidika podatkov je to res težka naloga in to ostaja velika neznanka pri vseh statističnih podatkih podatkih o migracijah. Kar zadeva tihotapljanje ljudi, to je prav tako zelo pomembno vprašanje in v regiji mislim, da smo priča vsemu od čez mejnih omrežij, takšnih, ki jih opisujete vi, torej ki delujejo kot mednarodni organizirani kriminal, do tako imenovane malo produkcije, če lahko tako rečem. Akteri delujejo v določeni regiji, tudi zunaj regije, ne gre nujno za tihotapljanje kot eh, multinacionalni posel, ampak gre bolj za nekaj na manjši ravni, zato da se pomaga ljudem preko meje in to zagotavlja preživetje tistim ljudem, ki to počnejo in to ni vedno povezano z zlorabami in dobičkarstvom ampak to je nekako način zaslužka. Nekatere bolj kvalitativne študije, ki smo jih izvedli v Afriki, dejansko kažejo, da so te verige res zelo sproščene. Nekateri ljudje na terenu so vključeni res na omejeni ravni, po drugi strani pa seveda je vrh piramide bolj organiziran. Interakcije je malo tako da če oduzamemo en element, ga je potem zlahka tudi nadomestiti. Nekaj je bilo vprašanj, ki jih lahko poskušim, poskusim rešiti v enem zamahu. Seveda ne trdim, da lahko odgovarjam v imenu vseh arabskih držav, prav tako ne morem govoriti v imenu vseh naenkrat. Gre pa za to, da so te države prejemale tokove imigrantov več desetletij. V diskurzu, ki sem v, bila priča v Evropi, vidim, da se posvečamo samo zadnjim nekam, nekaj letom, naprimer tudi zadnjemu letu. V arabskih regijah so vojna, konflikti in razseljevanje vprašanje, s katerim se ukvarjajo že več desetletij. To je izkušnja, ki arabske države zadeva že desetletja in še več, še pred grozovitostmi vojne v Siriji. Zato je treba gledati tako z zgodovinskega vidika, kot tudi z geografskega vidika. Torej, ne bom rekla, da lahko pripravim nek poprečen odziv držav. Nekatere države so res migrante in begunce sprejeli z odprtimi rokami. Kar zadeva zaliv in zalivske države, vedeti je treba, da večina držav v zalivu ni podpisnic konvencije leta 1951. Na nek način lahko rečemo, da beguncev nimajo, zato ker nimajo sistema azila, zato da bi registrirali ljudi kot begunce, razen v nekaterih primerjih, kjer UNHCR registrira ljudi zato so številke UNHCR tako nizke. Ampak ne gre za to, da bi imeli tak sistem kot v Evropi. Seveda pa to ne pomeni, da v zalivu ni veliko siricev. Številke vam ne morem dati, mislim, da vam nihče številke ne more podati. Ena od uradnih izjav zunega ministra Saudove Arabije je bila, da je v Saudovi Arabiji okrog 2 milijona Sirico, ne morem komentirati tega podatka, ampak zapomnite si, da je treba vedeti naslednje. Če ni sistema azila, potem je registracija drugačna. Po drugi strani pa prav tako ni spodbude za to, da bi se ljudje, ki bi lahko bili begunci, registrirali, prav tako pa je bilo veliko migracij pred krizo. Libanon in Sirija sta dober primer veliko je čezmejnega gibanja tam zdaj in tudi prej. Ljudje so bili navajeni pre, pre, prehajati mejo, zdaj pa se ne morejo vrniti domov. Mislim, da je zadeva podobna z državami v zalivu. Dober primer je tudi Jordanija. 600 tisoč ljudi je uradno registriranih, vlada ocenjuje, da je tam milijon in pol ljudi. To je dvakrat več in to je na osnovi zadnjega popisa prebivalstva. Samo toliko, da boste vedeli, kako težko je priti do zanesljivih podatkov na področju migracij v tej regiji. Finančni prispevki držav v zalivu so bili obsežni, še posebej Sadova, Arabija in Kuwaita. Celo pomagajo človekoljubnim naporom in tudi to je treba vedeti. slišali smo tudi vprašanje o tradicijah, o zgodovini sprejemanja migrantov v arabske družbe. Prav tako naj bi bilo nekaj desetletij in stoletij že v tradiciji sprejemanje čez meje posameznih ljudi. In kako sem dejala, so ljudje vedno potovali iz severnoafriških držav v zaliv in tudi iz Mašreka so potovali v zaliv in tudi nakazila v domače države so pomemben element gospodarstva v nekaterih državah. To je pomemben dejavnik. Čeprav ni formalnega režima prostega gibanja, ni torej politične ali regionalne integracije, ki bi omogočala prosto gibanje, ampak vseeno tujci delajo v različnih državah, seveda pa je situacija po različnih državah zelo različna. Govorila sem o zalivu Libija. Dobro, dejali ste, da je Libija včasih bila država tranzita. Ne strinjam se, mislim, da je Libija bila včasih država, ki je bila destinacija. Pred Gaddafijem je bila Libija zelo pomembna država za zaposlovanje, za celotno regijo in tudi za sosednje države. Vedno bolj se je potem spreminjala tudi v tranzitno državo. Gibanje Libicev iz Libije, to je zelo pomembno vprašanje, številk ni veliko ljudje se ne registrirajo kot begunci. Vemo, da je nekaj Libicev v Egiptu in tudi v Tuniziji. Tunizija je pred kratkim predstavila študijo na to temo, ocenjujejo potrebe in socialno-ekonomski status ljudi, ki so v Tuniziji, to vam lahko tudi posredujem, ampak številke so zelo različne, zato ker se večina ne registrira v tej državi, niti se ne registrirajo na konzulatih iz različnih razlogov in ker seveda je tudi tam zgodovina teh čezmenih izmenjav. Mi delamo v Libijo, delamo pa nadaljavo, tudi nas so evakuirali v Tunis, ampak prisotni smo vseeno na terenu, na različnih lokacijah, rešujemo naprimer na morju, neposredno pomagamo tistim ljudem, ki so rešeni na obali Libije, ki jih reši libijska obalna straža, zagotavljamo jim neposredno pomoč in tudi humanitarno pomoč zagotavljamo migrantom v centri za predržanje, prav tako pomagamo skupnostim libicev, ki so notranje razseljene, prav tako pomagamo z programi repatriacije za migrante, ki se poskušajo vrniti domov v svoje države zelo smo aktivni torej in s pomočjo financiranja Evropske unije smo lahko ohranili svojo prisotnost in uh, pomagamo Livicem, kajti to so res nekateri najhujši primeri, ki smo jim bili priča. Mislim še enkrat, da ne morem govoriti o vrhu v Valeti. Z vami je nekaj gostov iz Maroka in Egipta, ki bodo podali svoje stališče, ampak moja organizacija IOM meni, da potrebujemo ta dialog in menimo, da je treba nadaljevati s to platformo, zato da se bodo države še naprej srečevale v različnih okoljih in da bodo sedele za isto mizo. Kakor ste podarili nekateri, perspektiva v sredozemlju je razlo, različna, če gledamo z juga ali z severa. Realnost v eni regiji ni enaka realnosti v neki drugi regiji, zato mislim, da potrebujemo več dialoga o tem, kakšne so različne realnosti in kaj se lahko naučimo drug od drugega, ne pa, da bi se pogovarjali samo o tem, kako bi lahko rešili probleme tega ali drugega. Zato mislim, da ti forumi lahko pripomorejo k iskanju rešitev. Upam, da bo poročilo, ki ga pripravljate v odboru, upoštevalo širšo sliko in potrebo potem, da bi res bili enakovredni partnerji. Po našem mnenju bi moralo to vključevati tudi varne in zakonite poti za različne kategorije, ne samo za begunce. Zaliv. Vprašanje je, zakaj dobimo tako različne odgovore, ko vprašamo po številkah. Gre za vprašanje, formalnih registracij in realnosti, kaj te sistemi štetja in definicij so različni, kaj te različni so tudi pravni okviri. In še enkrat, če se vrnemo nazaj na vprašanje države zaliva, gre za sistem Katali, gre za sistem sponzorstva, migrant je potem vezan na delodajalca. To je zelo problematično. Veliko organizacij je izpostavilo, da je to problematično tudi z vidika človekovih pravic, kajti potencijalno bi to lahko ustvarilo odvisnosti, ki bi lahko vodile do zlorab. V številnih državah smo zahtevali reforme, ampak reforma mora priti od znotraj. V številnih državah je prišlo do določenih pobud, naprimer v Bahrajnu, ampak realnost je takšna, kot je kafala ali ne. Pravni okviri v različnih državah so takšni, da bi jih morali preučiti še enkrat, zato da bi lahko oblikovali sistem migracije, ki bo pošten. Ampak, kakor so povedali tudi drugi, gre za edinstveno situacijo, kajte v nekaterih državah lahko migracija, po, po, migracija oziroma populacija migrantov predstavlja do 80 odstotkov števila lokalnega prebivalstva. Zato je situacija res uh, kritična. Upam, da sem vse pokrila. Hvala lepa in hvala za zanimivo vprašanje. Hvala lepa. Čisto kratko vprašanje v zvezi z postopkom. Če pripravite takšno študijo za IOM, številkami in dejstvi, potem imamo tudi sklepe. Ali to pomeni, da boste takoj avtomatsko podali priporočila za vlade ali potem čakate, da vlade stopijo do vas? Kaj se zgodi, Davro, pri tem poročilu? Je šlo za sodelovanje različnih organizacij IOM in ekonomska komisija za Zahodno Azijo. Šlo pa je za to, da bi povzeli trenutno znanje, razpoložljive podatke v regiji in da bi to potem nadaljevali na državni ravni. V 12 državah imamo pisarne in na osnovi podatkov, ki smo jih dobili, lahko potem predstavimo zamisli vladam kjer je to pač dobrodošlo ali kjer nas za to prosijo. Analize, ki smo jih pripravili, nam pomagajo zagotoviti dodatno platformo, delamo pa na več temah, vključno z zakonodajnim postopkom, v skladu seveda s svojimi metodami in tehnikami in če vlado to zanima. Potem seveda pripravimo nadaljna priporočila na osnovi podatkov in raziskav, ki jih imamo. Najlepša hvala. S tem je te točke konec. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko. Our next item is item number 12. Naslednja točka na dnevnem redu je točka številka 12. Gre za izmenjavo mnenj o akcijskem načrtu eh, iz Valette, o njegovem izvajanju in še posebej o sodelovanju Evropske unije s tretjimi državami. Danes se bomo pogovarjali predvsem o Maroku in o Egiptu. Pozdravljam Mbarko Boaidó, ki je državna sekretarka pri ministru za zunanje zadeve in sodelovanje kraljevine Maroko. Pozdravljam pa tudi veleposlanika Hišama Badra, ki je namestnik zunanjega ministra za večstranske zadeve v Egiptu. Ja, okay, um, Pozdravljena oba. countries were in Do nedavnega sta v eni državi bdeli nad eh, procesoma iz Rabata iz Kartuma. Gre za procesa, ki pokrivata eh, migracijske poti na tem področju. Gre za pristop Evropske unije, eh, globalni pristop k mobilnosti in migracijam. Leta 2012, maja, je svet to sprejel. Proces se je začel leta 2006, zbral je eh, vlade 55 eh, držav, proces iz Kartuma, pa vodijo eh, Francija, Nemčija, Malta in Združeno kraljestvo ter Egipt, Eritreja, Etiopija, Južni Sudan in Sudan. Zunanji vidiki migracijske politike Evropske unije in reševanje migracijske krize na globalni in pa regionalni ravni. Vse to so glavne prioritete tega odbora. Migrancije so pomemben del naših zonalnih odnosov, imamo okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami na bilateralni in eh, večstranski ravni. Pripravljamo tudi poročilo odbora AFET o migracijskih tokovih in o Eh, vlogi zunanjega delovanja Evropske unije. Zanima nas eh, vaše mnenje eh, v zvezi s tem, v zvezi s partnerskim okvirom za sodelovanje s tretjimi državami v okviru naše politike na tem področju. Maroko je skupaj z Alžirijo, Tunizijo, Indonizijo del 16 držav, s katerimi sodelujemo in kjer prihaja do migracijskih tokov. V Valeti na vrhu eh, novembra lani so bile sprejete zaveze, svet se je že pogovarjal o izvajanju teh zavez, migracije so pogosto predmet razprav, druga izmenjava pa nas čaka na zasedanju sveta za zunanje zadeve 14. novembra. V Severni Afriki naj bi eh, imeli tako Eh, regionalni načrt za eh, zaščito in razvoj, tako da bi pokrili razseljene osebe in okrepili sposobnosti za eh, sprejemanje ljudi do leta, v letu 2016. Imeli bi naj tudi delavnice za vizumsko politiko in izvajanje obeh procesov. Ta izmenjava mnen danes je priložnost, da obvestimo člane in članice tega parlamenta o eh, napredku pri izvajanju akcijskega načrta iz eh, valete. Govorili bomo tudi o zavezah, ki so jih eh, sprejeli sodelujoči, tudi Evropska unija. S tem lahko ponudite tudi svoje stališča in jih predstavite Evropski uniji. Smo v času, kakršnega nismo videli že v druge svetovne vojne naprej in uh, čaka eh, nas pomembna razprava, potekale bodo tudi razprave na mednarodni ravni 19. septembra v New Yorku. Gospa Mojda, prosim vas, da spregovorite, imate približno 10 minut, na to pa bomo besedo predali še veleposlaniku eh, Balju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani člani in eh, članice odbora, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej bi se vam rada zahvalila. Zahvalila bi se vam rada za povabilo na to sejo. Hvala, da ste eh, organizirali to izmenjavo mnen o migracijah, eh, do katerih prihaja na naši celini v Afriki, pa tudi v Evropi, v sredozemlju. Gospod predsedujoči, v eh, uvodnem nagovoru ste izpostavili dva procesa, pri katerih sodeluje Maroko. Govorili ste tudi o zadnjem zasedanju na vrhu v Valeti ta je eh, v okviru razpravo med eh, našima celinama, med Afriko in eh, Evropo in to na osnovi načela solidarnosti za vse in odgovornosti vseh. Biti moramo odgovorni in to je izjemno pomembno. Ravno zato moramo govoriti tudi o lasništvu, govoriti moramo o solidarnosti pri reševanju vseh eh, izzivov, s katerimi se soočamo na naših, eh, v naših državah, na eh, obeh celinah. Imamo proces iz Rabata, ki ste ga izpostavili, pa tudi proces iz Kartuma. Gre za regionalno in mednarodno sodelovanje. Pomembno je ustrezno upravljati z migracijami, obenem pa ne smemo pozabiti na humanitarne uh, ukrepe. Vse skupaj treba dopolniti. Eh, reševati moramo trenutne krize in razmišljati o prihodnosti. Govorili ste o akcijskem načrtu, ki je išel iz eh, zasedanja na vrhu v Valeti. Obenem pa je treba izpostaviti še en del tega načrta. Reševati moramo vzroke za te migracije. razen sen, uh, senzacionalizma in uh, obravnave teh tem v uh, medijih, je treba izpostaviti, kakšni so dejanski politični konflikti v regiji, v Libiji, naprimer, v uh, Siriji, v Jemnu in v uh, drugih državah, uh, tudi na afriški celini. Kot sem dejala, je treba izpostaviti eh, ne zgolj medijske odzive, ki smo jih videli, ampak je treba govoriti tudi o glavnih vzrokih, eh, ki niso zgolj politični, ampak so eh, ekonomski, so socialni, so povezani z razvojem prebivalstva, z demografskimi zadevami. Povezani so tudi s premembami podnebja. teh migracij je vedno več in eh, verjetno jim eh, ne vidimo konca ne danes, ne jutri. Kot eh, država, ki vodi proces iz Rabata in kot država, ki je na nek način vedno izvažala migrante, šli smo čez to fazo, bili smo tudi tranzitna država, sedaj pa smo tudi država gostiteljica. Zato poskušamo pristopiti na različne načine. Eh, vidimo, da je to nek pojav, ki eh, se pojavlja v tem času, zato potrebujemo večstranski eh, pristop. Na afriški celini, ki je vir večine migrantov, moramo uvideti potencial, ne zgolj probleme imamo ekonomske, eh, ekonomske potencijale, naprimer. Naše gospodarstvo na naši celini eh, rase in lahko raste še naprej. Izpostaviti je treba aktivno prebivalstvo v Afriki, eh, Eh, veliko pa je možnih, možnosti tudi za integracijo z Afričani po celotnem eh, svetu, pa tudi v Afriki. Večina migracij, o kateri govorimo, eh, poteka znotraj Afrike. To kažejo tudi statistični podatki. Več kot 50 odstotkov afriške migracije beležimo na afriški celini sami. O tem se je treba pogovarjati, poskušati moramo najti rešitve. Naša naloga je, in eh, to poskušamo eh, početi vse od leta 2006 s procesom iz Ramata naprej, pa tudi drugot, poskušamo torej najti rešitve. Migracijski tokovi, eh, ki sedaj vodijo tudi v Evropo, tečejo tudi skozi uh, Maroko. Zato smo začeli uh, izboljševati nadzor nad mejami in uh, reformirati naše lasne uh, interne sisteme. Postali smo torej država, ki sedaj sprejema uh, druge migrante uh, iz Afrike nismo zgolj tranzicijska eh, država. Pripravljamo tudi COP22, to bo prav tako priložnost za razprave eh, o teh vprašanjih. Eh, govorili bomo o rešitvah za migracije. Kot sem dejala, je eden od razlogov za vedno več migracij tudi vedno več podnebnih sprememb. Prihaja do dezertifikacije, Eh, do drugih sprememb in o tem bomo govorili v okviru COP22, pa tudi v okviru foruma o migracijah, eh, ki ga organiziramo skupaj z Nemčijo eh, v letih 2017-2018. Govorili pa ste tudi o zasedanju v New Yorku konec septembra, gospod predsedujoči. Kot maročanka, kot predstavnica moje države želim povedati naslednje. naš pristop torej temelji na eh, tem odprtem eh, duhu, eh, na tem afriškem pristopu k tem vprašanjem. Proces izrabata se je začel leta 2006. Več kot 95 odstotkov nezakonitih eh, migracij smo eh, pokrili ko govorimo o migracijah, seveda ne smemo govoriti zgolj o nezakonitih eh, migrantih, o omejevanju eh, takšne migracije. Ne, govoriti moramo tudi o zakonitih migracijah. Tudi eh, te so namreč pomembne. Tudi te migrante, zakonite migrante moramo zaščititi, bodi si v Maroku, bodi si v drugih afriških državah, bodi si v Evropi. Govoriti moramo tudi o varnosti vprašanjih. Gre namreč za organizirane kriminalne združbe, proti katerim se moramo boriti. Od leta 2006 naprej torej delamo na tem večstranskem eh, pristopu. Vedno več poglobljenih reform poskušamo izvesti, zato da bi eh, izboljšali delo na terenu. Govorili smo o eh, vrhu v Valeti. Tam smo lahko sprejeli določene skupne eh, pobude, naprimer eh, imamo EU Nigerija, EU Etiopija, to vrstne eh, pobude, ki omogočajo sodelovanje in spremljanje. In to je izjemno pomembno. Ena sama država namreč ne more rešiti vprašanja migracij. Ena sama država ne more eh, najti vseh rešitev. In tukaj se skriva to načelo solidarnosti. Vsi skupaj eh, Eh, pa lahko dosežemo te cilje. V Maroku, kot sem dejala, delamo od leta 2006 eh, naprej na eh, tem. Pripravili smo ustrezno strategijo za migracije v okviru procesa iz Rabata smo uvedli nadzor eh, nad migracijami, nadzor nad mejami, obenem pa imamo tudi sistem eh, sodelovanja. Dobro sodelujemo naprimer eh, z državami, kakršna je Španija in to na vseh ravneh. Pri tem ne gre zgolj za meni nadzor, pri tem gre tudi za regularizacijo in strukturizacijo migracij. S tem lahko zaščitimo migrante, s tem lahko eh, ustvarimo nekakšno zdravo okolje, v katerem eh, potekajo migracije. S tem lahko zagotovimo, da so migracije dodana vrednost, da so migranti na to vključeni v družbo. Na to smo predstavili v višjo predstavo. Kot eh, veste, je Maroko sprejel tudi ustavne, ekonomske, družbene in politične reforme te so nam eh, omogočile, da postanemo eh, država gostiteljica. Vedno eh, več migrantov prihaja torej sedaj k nam, ne zgolj iz podsaharske Afrike, tudi, ampak tudi od drugot pod vodstvom eh, njegovega veličanstva Mohameda VI. Eh, smo tako od leta 2013 naprej eh, vzpostavili več ukrepov, ki so nam omogočili, da sprejemamo begunce in migrante. Regularizirali smo cel seznam, ki smo ga dobili strani HCR imamo regionalne urade, eh, kjer se lahko migranti upišejo in pri tem jih prav tako lahko regulariziramo. Na podlagi določenih pogojev, seveda. Obenem eh, smo najprej regularizirali status žensk, starejših in otrok, na to smo poskušali rešiti vprašanje eh, študentov, dijakov, na to pa še delavcev eh, aktivnega prebivalstva. Torej. V manj kot treh letih smo regularizirali 27 eh, tisoč eh, oseb. Poskušali smo narediti več tudi, kar se tiče vključevanja teh migrantov v družbo. Imamo sistem sodelovanja med ministrstvi, Eh, sodelujemo tudi z Nacionalnim svetom za človekove pravice in drugimi organizacijami. Tem migrantom želimo omogočiti, da dostopajo do javnih storitev, da dostopajo do trga dela in da dostopajo do stanovanj. Trudimo se tudi, da bi harmonizirali, harmoni, harmonizirali našo zakonodajo v skladu z mednarodnimi standardi. Maroški parlament je eh, pred kratkim glasoval in eh, tudi sprejel eh, zakon o boju proti trgovanju z ljudmi. Še naprej delamo, vedno več je upisov v teh uradih in mislim, da je bo v prihodnosti še več. Toliko z moje strani, gospe in gospodje kot eh, država na jugu smo opravili eh, svojo domačo nalogo, po mojem mnenju. In eh, pridobili smo več izkušenj, ki smo jih delili tudi z drugimi državami. Kot sem dejala v začetku, je pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da so se časi spremenili, da so migracije del našega vsakdana. Sedaj pa moramo obrati eh, pravo pot naprej. 21. stoletje je eh, stoletje eh, migracij, sprejeti moramo svobodo gibanja ljudi in zagotoviti, da bo ta svoboda gibanja zagotavljena neko novo pridobitev za naše države. Mislim, da sem porabila malce preveč časa. Samo 30 odstotkov pravi predsedujoči. Še naj pa se veleposlanik gospod Bader. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala za povabilo, na katerega smo se odzvali v luči sodelovanja in vzajemnega spoštovanja vemo, kako pomembno vlogo ima ta odbor eh, v okviru evropske politike. To je tudi odlična priložnost za izmenjavo mnen o eh, zelo pomembni temi v zvezi eh, z begunci in v zvezi s migracijami. Strinjam se številnimi stališči kolegice iz Maroka, ki je predstavila proces iz Rabata. Rad bi se zahvalil tudi kolegici iz Mednarodne organizacije za migracije, ki ima sedež v Maroku. Dobro sodelujemo z njimi in zahvaljujemo se jim za sodelovanje. Čestitamo jim, da so postali del sistema Združenih narodov. Cenimo naše partnerstvo in prijateljstvo z Evropsko unijo in veselimo se tesnega sodelovanja z vsemi institucijami, tudi z Evropskim parlamentom imamo skupne strateške vezi, borimo se proti skupnim izzivom in upam, da bomo lahko to počeli v duhu vzajemnega spoštovanja. Upam, da lahko eh, Evropska unija ubere strateški eh, celovit pristop pri sodelovanju z Egiptom. Upam, da se bomo lahko tako skupaj borili proti skupnim izzivom eh, v naši sosedski, tako da bomo lahko našli skupne rešitve in to konstruktivno in pozitivno. Ta seja danes poteka v eh, času, ko so življenja milijonih, eh, milijonov ljudi eh, na udaru. V nevarnosti so, to so begunci, migranti, prosilci za azil in tako naprej. Vedno več je diskriminacije, vedno več je rasizma. Grozi nam ekstremizem in terorizem. Na vse to gledamo torej eh, širšega vidika. Vsi smo ugotovili v Evropske unije in drugot, da so eh, težave, ki se zdijo daleč stran, v bistvu zelo blizu. To se je jasno pokazalo pri treh zadevah. Pri terorizmu, pri migracijah in beguncih ter pri eh, ekstremizmu oziroma ekstremističnih ideologijah. To kaže, da potrebujemo eh, koordiniran pristop. Sprejeti moramo dejstvo, da so to naši skupni izzivi, ne smemo kazati s prstom drug na drugega, eh, skupaj moramo narediti korak eh, naprej. Drugače nam ne bo uspelo. In to je začetek eh, te strategije iz valete. Zatem se skriva logika iz valete, kako lahko Evropska unija, kako lahko Evropa in Afrika dolgoročno sodelujeta, ne zgolj takrat, ko poskušata rešiti vprašanje beguncev. Dovolite mi, da se dotaknem vprašanja migracij in begoncev. Egipt seveda to tematiko dobro pozna. Slišali ste nekaj eh, številk strani kolegice iz eh, Mednarodne organizacije za migracije. Trenutno v Egiptu gostimo 5 milijonov beguncev in migrantov. 5 milijonov. Med drugim eh, je v Egiptu tudi 500 tisoč sircev. Ponavadi se osredotočamo na sirske begunce zato se ne pogovarjamo o petih milijonih. Tukaj tudi veliko sudancev, iračanov, libicev, somalicev in 500 tisoč sircev. Od teh 500 tisoč eh, sircev, eh, ki živijo v Egiptu, je treba povdariti, da ne živijo v eh, taboriščih. Večina od teh 500 tisoč živi pri sorodnikih, pri drugih in stroški vsega tega so 300 milijonov dolarjev letno. So del naše družbe, del naše skupnosti. Še naprej bomo upravljali svoje delo in eh, prevzemali bomo odgovornost, eh, ki je na nas. Ne bomo, se, eh, ne bomo barantali z drugimi državami zaradi drugih razlogov. V zadnjih, smo, v zadnjih letih smo priča tudi vedno več prosilcem, za azil in migrantom, ki potujejo v eh, Evropo zaradi nestabilnosti v Afriki in na Bližnem vzhodu. In eh, mislim, da potrebujemo celovit, uravnotežen in trajnosten način reševanja eh, te problematike. Celovitost te strategije je bistvenega pomena. Osredotočiti se ne smemo zgolj na varnost, na nadzor meja. To ne sme biti edini odgovor na te izzive. Pomankanje priložnosti za uh, zakonite migracije bo zgolj okrepil uh, eh, ulogo uh, eh, tihotapcev, ki bodo tako izkoriščali begunce in migrante. Begunci morajo biti deležni ustrezne zaščite v skladu z mednarodnim pravom, zagotoviti jim moramo uh, možnost za življenje v državi gostiteljice in jih vključiti v družbo. Osredotočiti se moramo na glavne vzroke za migracije. Vem, da to vedno znova ponavljamo, ampak to je bistvenega pomena. Uh, Eh, rešiti moramo krize, ki eh, vladajo v svetu, v Siriji naprimer. Ustvariti moramo eh, delovna mesta za mlade, zagotoviti gospodarski razvoj, zagotoviti več priložnosti za ženske, zagotoviti stabilnost in mir v teh regijah. Trenutna razprava o nezakonitih migracijah, o azilu in o podobnih zadevah v Evropi poraja vedno več ksenofobizma in ekstremizma v Evropi. V Egiptu imamo ogromno število migrantov, ki eh, vstopajo eh, v državo in izstopajo iz države in potujejo v Evropo. Videli ste, kaj se je zgodilo eh, po sporazumu s Turčjo. Zaprla se je balganska pot in pritisk na Egipt se je povečal tudi zaradi dogovora s Severno Afriko. Številni migranti, številni begunci, ki prihajajo v Egipt kot državo gostiteljico in kot tranzitno državo, eh, se je torej, eh, teh je torej vedno več. Število ljudi, ki prosi za status begunca v radih v eh, NHCR, je 800 na dan. 800 ljudi vsak dan prosi za status begunca v Egiptu danes smo torej eh, država gostiteljica, končna destinacija. Na to pa imamo še ljudi, ki želijo v Evropo. V zadnjih treh mesecih so eh, egiptovski meni policisti zaustavili več kot eh, pet tisoč nezagonitih migrantov, ki so želeli v Evropo. To še ne pomeni, da drugim ni uspelo. To zgolj kaže, da nikoli ne moremo imeti 100-odstotnega sistema v zadnjih eh, nekaj dneh smo zaustavili približno 400 ljudi, ki so želeli odpotovati v Evropo. Pritiska je veliko. V letošnjem eh, letu je iz Severne Afrike v Evropo želelo potovati 110 tisoč ljudi. 90 odstotkov teh ljudi potuje iz Libije, 10 odstotkov pa iz Egipta. Od teh 10 eh, odstotkov, se pravi 10 tisoč eh, ljudi, je 90 odstotkov neegipčano. Približno eh, tisoč jih je egipčano, ostali pa so predstavniki drugih držav. Egiptovski pristop k reševanju te problematike temelji na treh zadevah. Nacionalne rešitve, regionalne rešitve in mednarodne rešitve. Na nacionalni ravni smo eh, hitro ugotovili leta 2010 že, da se moramo boriti proti tihotapcem in eh, trgovcem z belim blagom. Prekiniti moramo ta začarani krok. Od leta 2010 naprej imamo zakonodajo na tem področju, imamo nacionalni odbor in imamo strategijo za boj proti eh, tihotapljenju in trgovanju z ljudmi. Tihotapce preganjamo in jih mečemo v zapor. Parlament sprejema še en eh, zakon in to je zakon o boju proti nezakonitim migracijam. Osredotočamo se na kaznovanje eh, tihotapcev, ne na eh, žrtve, ne na migrate. Kaznujemo torej tihotapce. Poleg tega imamo tudi različne kampanje ozaveščanja in vse to, kar je del eh, nacionalne strategije. Imamo dva eh, nacionalna mehanizma za boj proti eh, trgovini z belim blagom in tihotapljenju. Eh, obenem pa sprejemamo begunce, za njih skrbimo in nudimo določene storitve, poskušamo pa ustaviti eh, te migrante, tako da ne bi potovali uh, drugam. Seveda pa nimamo veliko podpore nočem eh, omeniti države, ki meji z vami, ki je dobila 6 milijard dolarjev pomoči. Evropska unija pa v svojem akcijskem načrtu eh, razmišlja o pomoči v višini 2 milijonov. 2 milijona na eni strani, 6 milijard na drugi strani, 6 milijard pomoči državi, ki jo vsi dobro poznate. In sedaj se bom dotaknil procesa iz kartuma. Se pravi, čujem, da sem porabil toliko časa, ampak eh, pomembno je o tem govoriti. V okviru tega procesa smo ugotovili, da je to tudi vprašanje pomembno za Afriko kot regijo. Ne gre zgolj za Evropo, ki naj bi reševala. Uh, te težave sama. Kaj lahko mi naredimo kot Afričani? Kaj lahko naredimo v afriškem rogu, zato da bi rešili eh, ta vprašanja? V Sharm el-Sheikhu v Egiptu smo gostili konferenco, eh, ministersko konferenco za afriške ministre Afriške unije in država afriškega roga. Poskušali smo najti rešitve za to, da bi se uspešno borili proti eh, tihotapcem. Številne države v afriškem rogu uh, že imajo strategije in tako zarec je na pol poln. Uh, Eh, imamo ukrepe, ki se izvajajo in eh, v razpravi se lahko o tem pogovarjamo, je pa treba določene ukrepe še sprejeti. In Egipt je že pomagal nekaterim eh, od teh držav, kljub našim lastnim ekonomskim težavam. Organizirali smo 11 programov usposabljanja, usposobili smo približno 250 afričanov, policistov, vojakov in civilistov na tem področju. Valeta. Veliko Eh, vprašanj so zastavili poslanci in poslanke, kako ocenjujemo eh, valeto. Odkrito rečeno, naj povemo odkrito rečeno, kot država, ki predseduje procesu iz Kartuma, smo v valeti izpostavili eh, pomen teh zadev. Afriški voditelji na konferenci so morali tam videti, da nas Evropa potrebuje. To je bilo pomembno, da uvidijo, da nas Evropa potrebuje. In na tem temeljijo obljube, ko je gospod Pierre Vimon eh, skupaj z nami, eh, s kolegi iz eh, Maroka, govoril o tem procesu iz Kartuma, iz Rabata, smo povedali, da si želimo nekega kratkoročnega postopka. Želimo si dolgoročnega partnerstva z Afriko, z partnerstva med Evropsko unijo in Afriko. Vedno je, govori, je govora o razvoju. Uh, razvoju, razvoju, razvoju, boriti se moramo proti glavnim vzrokom. Zagotoviti moramo eh, razvoj in eh, priložnosti. Na to drugi element zakonite migracije. Če želimo rešiti vprašanje nezakonitih migracij, potem moramo zagotoviti zakonite migracije. Če zapremo vsa vrata, potem eh, ljudje v te države prihajajo skozi okno. na to uh, status beguncev in eh, razlikovanje med begunci in imigranti. In na to boj proti tihotapcem in trgovini z ljudmi. Afrika uh, in uh, Unija počnejo veliko na tem področju in to je dobro za vse. In na to še peti element, uh, vračanje, ki je prav tako zelo zanimiv za uh, Evropo. In o tem sem želel govoriti. Imamo priložnost, če v leto pravilno izvajamo, če smo celoviti če Evropa ne bo zgolj dejala, gledajte, nas zanima to, da ustavimo tokove, ali pa če Afrika reče, gledajte, nas zanima eh, denar. Če bo to eh, trajnostno partnerstvo, ki bo temeljilo na teh pet, eh, petih stebrih razvoja, potem bo to dobro pot naprej. Govoriti moramo o tem, kako dopolniti proces iz Kartuma s procesom iz Rabata in eh, z bilateralnimi stiki, potem imamo veliko priložnosti v naslednjih mesecih in letih. Ko eh, valeta napreduje, eh, Kartum napreduje, obenem imamo Rabat, imamo pa tudi bilateralne sporozume med afriškimi državami in evropskimi državami. Izogniti se moramo podvajanju in izkoristiti priložnosti. In to je ta ogromen izziv, s katerim se lotujemo. Po našem mnenju trenutna stopnja sodelovanja ni dovolj. Če želimo resnično zagristi v te težave, potem potrebujemo več sodelovanja, potrebujemo več različnih okvirov za sodelovanje. Mi smo resni, kar se tega tiče, cenimo ta dialog in uh, rad bi se vam zahvalil, da ste uh, nas poslušali. Še enkrat pa se upravičujem, gospod predsedujoči, da sem bil tako dolg. Uh, <laughs> no. Za 45 odstotkov ste presegli eh, vaš dodeljeni čas. Šalim se. Sedaj pa poročavko gospa Valencijano. Bueno, muchísimas gracias. A... Hvala. Hvala lepa obema govornikoma. Oba sta predstavnika držav, ki boste sooblikovali neko novo perspektivo nek nov pogled na vprašanje prisilne migracije, migracij, beguncev in tako naprej. Maroška ministrica je spomnila na to, da je njena država dober zgled za to, kako, lahko, kako se lahko država iz uh, države izvora migrantov spremeni v državo cilja migrantov. Maroko ima tukaj raznolike izkušnje. Se pa seveda zavedam težav, s katerimi je soočen Maroko pri, pri zadrževanju velikega toka migrantov, zlasti tistih, ki želijo v Španijo in pa v Italijo. Zato se mi je zdela njena analiza zelo zanimiva. Govorila je o potrebi potem, da se soočimo z tem pojavom na dolgoročni način. Seveda pa je treba tudi rešiti neposredne in nujne težave. To, torej, če želimo dolgoročno rešitev, potem se moramo lotiti takoj. ampak zdi se mi, da še nimamo neke dolgoročne politike. Ne vem, ali je Evropska unija res dovolj učinkovita pri oblikovanju te dolgoročne politike z soočanjem s temi problemi. In eh, to me privede do besed uh, egipčanskega uh, veleposlanika. Uh, Eh, torej, on je rekel, da ni dovolj, da mi damo na razpolago finančna sredstva tem državam, zato da te potem uravnavajo migratorne tokove. Jasno je, da to ni dovolj in videli smo, eh, kako je sedaj recimo v primeru dogovora s Turčijo, ki marsikomu predstavlja mm, velik politični in moralni dvom. Ehm, tudi je res, da iz vaših držav prihaja migratorni tok, ki je veliko bolj tvegan kot pa tisti tok, ki prihaja preko Turčije. Gre za potovanje teh migrantov preko morja in to je kanal, ki je izredno nevaren. Videli smo, do kakšnih eh, katastrof, do kakšne izgube življenja prihajalo v zadnjih mesecih. Zato je jasno, da se moramo uh, soočiti z izvornimi vzroki za migracije, kajti drugače ljudje bodo našli način, kako zapustiti svoje države, tudi če uh, jim potem uh, te poti predstavljajo velika tveganja. No, iz eh, dialogo z vašimi državami bomo skušali potegniti kar največ. Prav tako se mi tukaj zdijo izredno pomembni medregionalni dogovori, torej tiste države, ki najbolj trpijo zaradi teh migratornih pritiskov, bi morali bi morali poskrbeti za uh, dogovore znotraj svojih lastnih regij. Takšni dogovori so verjetno lahko bolj učinkoviti, kot pa tisti, ki jih sklepamo tukaj v Evropski uniji. No, zanima pa me vaše mnenje o naslednjem političnem vprašanju. Ali menite, da bi morala Evropska unija na drugačen način v prihodnih letih zastaviti svojo migracijsko politiko? Kaj nam manjka pri tej naši politiki, ko gre recimo za nadzor nad mejami strani naših držav, pa tudi ko gre za pomoč razseljenim državam in ko gre za spoštovanje človekovih pravic migrantov? Kaj menite, kaj bi lahko še naredili, če se sedaj ne počnemo? Vi ste torej rekli, da si želite dolgoročnih perspektiv, dolgoročnih rešitev in tudi sama mislim, da je to edina pot za rešitev te drame, ki, trenutno, um, ki smo ji trenutno priča. Hvala lepa, kolega Pancerja. Grazie, Presidente volevo sentire. Il... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zanima me, kakšno je mnenje naših dveh gostov. Obenem pa se jima zahvaljujem, da, ste sa, da sta se udrežili današnje eh, seje. Eh, govorili smo o vrhu eh, v leti, o sklepih, ki so bili sprejeti. Meni pa se zdi, da eh, se tukaj poraja težava pri doslednosti. Financiranje dejanskega sodelovanja ni tako eh, visoko. Na mizi je predlog o eh, novi postavki v višini, v višini 62 milijard evrov, ampak to pomeni, da bomo morali pridobiti tudi zasebna sredstva, kar ni vedno tako lahko. imamo eh, postavko v višini 1,9 eh, milijarde za nujna migracijska vprašanja. Kot je dejala eh, Elena Valenciano, se vsi zavedamo dogročnih strukturnih vprašanj. Ravno zato moramo rešiti tiste glavne vzroke. Revščina, naprimer, neenakost, izkoriščanje ljudi in pa okoljska vprašanja, ki so eden od razlogov, da ljudje dejansko odhajajo iz svojih eh, domov. In načrti iz eh, Valete se deloma osredotoča na to, je pa res, da nismo preveč dosledni in finančni sredstev ni dovolj. In s tem eh, prehajam na drugo vprašanje zahtevamo več sodelovanja s tretjimi državami, kljub temu, da denarja na tem področju ni dovolj. Obenem pa eh, si prizadevamo za eh, podpise različnih eh, partnerskih sporazumov, ki bodo okrepili težave v teh državah, s pomočjo trgovinskih sporazumov ne bomo rešili eh, glavnih vzrokov in eh, ljudje bodo še pogosteje eh, odhajali iz vlastnih držav. Ljudje v mednarodni skupnosti nam ne bodo več verili, pa tudi lokalno prebivalstvo nam ne bo več verilo, če bomo še naprej počeli takšne stvari. Zanima me, kakšna so vaša mnenja. Po mojem mnenju namreč obstaja dejanska nevarnost, da. Eh, na vkljub vsem tem lepim besedam ne bomo rešili situacije, še poslabšali jo bomo. No. Gospod Preda. Ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala obema povabljencema. Še posebej bi rad pozdravil gospo Bojdo, ki je bila nedolgo tega zelo aktivna eh, pri sodelovanju med Maroškim parlamentom in eh, Evropskim parlamentom. Hvala za oba prispevka. Veseli me, da sta oba uh, gosta iz Egipta in iz Maroka na podlagi svojih izkušenj izpostavila različne odločitve, ki so bile sprejete na različnih eh, ravneh, tudi v okviru uh, vrha v, v leti pred eh, malce manj kot enim letom. Tukaj sedaj eh, združujemo eh, srednjeročne in dolgoročne perspektive s kratkoročnimi ukrepi. Ne smemo pozabiti, da je pobuda iz valete zelo ciljno usmerjena končni rok izvajanja eh, teh načrtov je konec leta 2016. Delati moramo tudi na kratkoročnih ukrepih in imamo pobude, ki eh, se bodo iztekle. Imamo še štiri mesece, ki nas eh, ločijo od eh, konca leta. Zanima pa me, če bi lahko oba gosta kaj več povedala o dinamiki, ki se je razvila od eh, takrat. Kaj vidite kot eh, pobudo, ki je najboljša pri pobudah, ki imajo rok konec leta? Eh, imamo zelo različne situacije, kot eh, smo slišali. Ne strinjam se s predsedujočo pod odboru za človekove pravice. Imamo tudi eh, kratkoročne pobude, ki delujejo. Naprimer, sporazum, ki je bil sprejet s Turčijo, je dobro deloval. v našem interesu je, kot smo se o tem pogovarjali danes zjutraj, da s tem tudi nadaljujemo, da ne vržemo eh, puške v koruzo in da ne dovolimo, da Turki pozabijo na izvajanje zavez oziroma da mi ne pozabimo na naše obljube. Še enkrat hvala za eh, pozornost. Kolik. Next is uh, eh, colleague ba- Kolega Parnio. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, gospa eh, ministrica, gospod veleposlanik, hvala za obe predstavitvi in hvala za eh, zelo eh, kakovostne predstavitve. Mislim, da je ta konec meseca avgusta oziroma začetek meseca septembra Eh, zelo pomemben čas za eh, vrh iz Valete, ki je potekal novembra eh, lani. Kot smo slišali, smo imeli tam nekaj zelo pomembnih političnih ciljev, zato da bi se lahko zoprestavili izzivom migracij, smo poskušali vzpostaviti trajnostno partnerstvo med Evropsko unijo in eh, Afriko. A 1,8 milijarde za eh, ta sklad, če to eh, primerjamo šestimi milijardami za Turčijo v okviru sporazuma o migracijah, to pač ni veliko denarja, 1,8 eh, milijarde ni veliko. Prvo vprašanje, ki ga imam za vas in prosim za nekaj več natančnih podatkov, je naslednje. Kako je bil ta denar porabljen od eh, novembra 2015 naprej? In kako lahko razmišljamo o e, novih ukrepih. Kot ste dejali, gospod e, veleposlanik, e, moramo zagotoviti, da se ta sporazum ne bo iztekel, da bo z nami še dolgo. Kakšne so vaše potrebe? Če jih predstavite, bomo na to lahko govorili o višjih sredstvih če želimo seveda rešiti glavne vzroke za to krizo, kot je o tem govoril gospod Paceri in kot ste o tem govorili vi, gospa eh, ministrica. Imamo določene eh, ključne vzroke za vse te eh, migracije in to je povedala tudi predstavnica Mednarodne organizacije za migracije. Slavi pogoji pri delu so eni od glavnih razlogov za migracijo leta 2010 naprej. Imamo tudi podnebne spremembe pa tudi ekonomske razloge in vse to so glavni razlogi, razlogi za eh, migracije. Spoštovana gospa ministrica, Mohamed VI, njegovo eh, veličanstvo, želi vključiti te migrante iz podsaharske eh, Afrike v Maroko, v družbo in mislim, da moramo narediti korak naprej, kar se tiče Eh, obrazložitve te maroške eh, politike. Mislim, da bi morala ta politika postati model za eh, vse države v regiji, glede na to, kako uspešna je. Ta politika integracije, vključevanja v družbo migrantov iz podsaharske Afrike je zelo uspešna v Maroku v teh zadnjih letih. Gospod Korvin Mike. Gospod Korvin Mike. Hvala lepa. Želel bi vas opozoriti na naslednje, predvsem naše socialistične kolege. Torej, predstavljamo si, da nek krojač pride v državo kot migrant eh, in eh, s tem eh, prevzame nekemu lokalnemu prebivalcu delovno mesto, prav tako pa mora seveda on preživeti in spet daje preživetje drugim eh, delavcem, ker mora recimo eh, kupovati hrano in tako naprej. Nekoliko odstotkov v ZDA eh, je prav tako migrantov in čisto dobro živijo. Ana Gomeš. Ana Gomeš. Hvala. Zahvaljujem se vam za vaše predstavitve. Dobro je, da imamo pregled tega, kako delajo kako delujejo ti procesi. S tem, strinjam se s tem, kar so uh, rekli kolegi, tisti denar, ki ga vlagamo v te probleme, ne pokaže rezultatov. Vsi govorijo o dogovoru za Turčijo, ampak pravzaprav dogovora s Turčijo ni, to ni nek sporazum, to je samo izjava. Torej, če si ogledamo izvorne razloge, zakaj ljudje torej, se odločajo za preseljevanje. Veliko ima opraviti z gospodarsko situacijo, torej ima ekonomske vzroke, prav tako gre za posledice podnebnih sprememb. Vse skupaj pa ima veliko opraviti tudi z. Um, slabim upravljanjem držav eh, in številni ljudje so tudi žrtve zatiranja. Ko govorimo o izvornih vzrokov, bi si morali tudi evropejci ogledati naše razloge, zakaj so kar naenkrat migrantje poslali, postali takšen problem. Veliko je imelo opraviti za našimi neumnimi gospodarskimi politikami, ki niso ustvarjale rasti in sredi tega se je vse skupaj sprevrglo v takšen problem. Seveda ima ta proces tudi regionalno dimenzijo. Res je morate se soočiti z izvornimi vzroki na vaši strani, torej ali gre za ekonomske vzroke, za politične vzroke, ali lahko nekaj več poveste o tem. In pa še neko vprašanje ste izpostavili, gospod Bader. Rekli ste, če tem ljudem zapremo vrata, bodo prišli skozi okno. Uh, Eh, torej, tukaj gre za nujno potrebo, da odpremo zakonite poti priseljevanja. To je edini način, kako bomo lahko zaščitili življenja teh ljudi in kako bomo lahko zaustavili tih otapce saj bodo ti ostali brez posla. Kako ocenjujete, kako smo se odrezali na tem področju? Kajti meni se zdi, da je to spet nekaj, kjer evropejci preprosto nismo pokazali ničesar, nismo poskrbeli za zakonite in varne poti. In na ta način. Pravzaprav ohranjamo velik posel tiho tapcem. Eh, tukaj gre za tihotapce, ki so povezani z organiziranim kriminalom, tudi s terorizmom in eh, dejansko je to povezano z organiziranimi tihotapci na vaši strani in pa z mafijami na naši strani. Hvala lepa, nišče drug ni zaprosil za besedo, tako da ponovno dajem besedo gospe Buajda.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 No, če me sprašujete, kaj bi morala narediti Evropska unija, gospa Valencijano me je eh, poprašala o tem, gospod Panceri tudi, govorili ste o tem, kako bi morala Evropska unija drugače zastaviti svojo politiko. No, eh, poslušajte, tukaj je najpomembnejše naslednje in tukaj še vedno navajam Maroko kot zgled. To sem povedala tudi uvodoma. Za nas je načelo solidarnosti in deljene odgovornosti izredno izredno pomembno. To je pomembno za vse države, za države izvora, pa tudi za eh, tranzitne države. Mi smo takšna država in, oziroma smo to dolgo bili. Za nas je pomembno predvsem to, da gostujoče države, ciljne države pokažejo dovolj politične volje. Eh, enako velja za izvorne države. Eh, torej, videti moramo jasno politično voljo za rešitev tega problema. Eh, no, pa še nek širši odgovor. Mislim, da je tukaj zelo pomemben dolgoročni vidik, ko govorimo o tem, kaj bi lahko ukrenili kratkoročno gledano. No, tukaj lahko res naredimo to ali ono, recimo tukaj postaje, postane pomembno vprašanje financiranja, tudi več mm, disciplinarni pristop. Eh, pomembno je tudi to, da poskrbimo za strategije integracije migrantov. Maroko se je. Uh, že od leta 2006 odločil za financiranje takšne politike. Gospod Badar je govoril o 300 milijonih evrov za Egipt, recimo. Mi porabimo recimo 230 milijonov evrov za ta namen. Evropska unija tukaj daje na razpolago denar skladom, kot je recimo skrbniški sklad, ampak še vedno gre tukaj za uh, denar, ki mora biti razdeljen na vse te države. In prav tako bi naj s tem denarjem reševali vse vidike migracij, vključno z upravljanjem tranzitnih migracijskih tokov. Eh, tukaj bi morali narediti še veliko več razmisliti moramo o tem, kako želimo tukaj nuditi finančno podporo. Sredstva pogosto prihajajo iz skladov, ki že obstajajo. Gre pravzaprav za prerasporeditev proračunov, ki so bili namenjeni za nekaj drugega. Ehm, gre za prerasporeditev sredstev, tako da torej, ne vem, kaj naj rečem. To ni odvisno od nas, to je odvisno od vas, ampak mi menimo, da ko gre za financiranje, Eh, je treba poskrbeti za nek diferenciran pristop. Države včasih imajo voljo za ukrepanje, ampak preprosto nimajo dovolj finančnih sredstev za to, da bi lahko izvedle te ukrepe. Eh, potem uvodoma sem eh, ob migracijah omenila, da ne gre samo za nezakonito priseljevanje. Spregovoriti moramo tudi o zakonitem priseljevanju. Eh, Poskrbiti moramo za programe za krepitev zakonitega priseljevanja. V Španiji smo tako recimo uvedli cirkularne migracije, ki so nam omogočile, da smo tem migrantom našli delo na mesta, lahko smo jim pomagali s podpornimi ukrepi, lahko smo spremljali recimo moročane v Španiji, pa tudi druge migrante. Lahko smo jim pomagali dobiti poklicno usposabljanje, izobraževanje, ki jim je omogočilo, eh, to nam je omogočilo regularizacijo teh eh, eh, migrantov, teh migrantskih tokov, prav tako pa smo jih lahko na ta način registrirali in s tem smo poskrbeli tudi za varnostni vidik. No, predvsem skupaj je pomembno še nekaj. Naša država se je na tem področju že dobro odrezala. Torej, ko gre za migracije, je negativni vidik tega predvsem segregacija, ki se ustvarja skozi migracije. Gre za to mentaliteto, ki je rasistične narave, če se lahko tako izrazim. Gre za kulturne, verske vidike, gre za zavračanje teh ljudi, ki prihajajo z drugačnega kulturnega ozadja. Tukaj bi morali veliko narediti na bilateralni ravni, pa tudi na multilateralni ravni recimo v našem primeru med Marokom in Evropsko unijo, pa tudi med Marokom in posameznimi državami na bilateralni ravni. Mi smo leta 2003 poskrbeli za celo vrsto reform, recimo ko gre za svobodo vero, izpovedi, skušali smo. Um, ustvariti tolerantnost do različnih eh, vrednot, skušali smo eh, poglobiti poznavanje ljudi, ko gre za pluralizem, za kulturo, ampak tukaj nas čaka še veliko dela in eh, tudi, Evrop, tudi za Evropo to velja. Moramo se soočiti z tem problemom zavračanja migrantov. Potem gospa Gomez je govorila o gospodarskih vidikih. Res je, gospodarska kriza je predvsem skupaj odigrala tudi pomembno vlogo, enako pa velja tudi za kulturno uh, krizo. Eh, soočeni smo namreč tudi za kulturno krizo in zato je treba iskati rešitve. V Maroku si tu, za to že prizadevamo. Ustvarili smo recimo Akademijo usposabljanja za imame, to smo uh, odprli potem tudi za druge naredno, narodnosti, za afričane, pa tudi za zahodne državljane recimo. In prizadevamo, se, prizadevamo si tudi za osveščanje glede enakosti spolov. Imamo mu še dete, to so ženske imamke, eh, tako da tudi enakosti spola se je treba tukaj posvetiti. Uloga žensk v vseh državah je izredno pomembna eh, in zato se moramo v naših družbah posvetiti predvsem položaju žensk. Se pravi, Razmisliti moramo o takšnih reformah. Treba je dvigniti ozaveščenost ljudi o teh problemih. Ehm, deloma nam je to uspelo, ampak veliko dela nas eh, še čaka. Potrebujemo inovativne pristope, nekaj več kreativnosti in pa potrebujemo tudi veliko mero poguma, eh, ko gre za soočanje s takšnimi izzivi. Gospod Preda je govoril o dinamiki po vrhu v valeti. No, seveda tukaj se dolgoročne posledice in kratkoročne posledice deloma prekrivajo. Eh, cilji so bili, torej na vrhu v valeti so bili zastavljeni določeni cilji. Eh, vse skupaj, na vse skupaj moramo gledati širše. Seveda, za določenimi vidiki se je treba soočiti nemudoma, nujno je treba ukrepati, spet z drugimi vidiki pa se moramo soočati na bolj dolgoročni, na dolgoročnejši način. No, ko govorimo o vzroki za migracije imamo seveda ekonomske vzroke, okoljske vzroke, socialne vzroke, pa seveda tudi politične vzroke. Govorim recimo o nestabilnosti v Libiji, v Sahari, tudi v drugih državah, v podsaharski Afriki. Eh, pogosto gre tukaj za notranje politična vprašanja, notranje politična trenja, ljudje se zbojijo za svojo varnost, preživetje in zato odidejo iz svojih eh, izvornih držav mednarodna skupnost mora zato skupaj iskati rešitve za te konflikte. S pomočjo pogovorov, pogajanj moramo priti do rešitev, pomagati moramo državam, kot je Libija. Um, želimo si politične rešitve za Libijo in upamo, da nam bo z, z tem, ko bomo dosegli določeno stopnjo stabilnosti v Libiji, bo to seveda ne, neposredno vplivalo tudi na druge probleme v regiji. Hvala lepa, gospod Bader. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prva, prvo vprašanje, ki ste ga zastavila, gospod Pancer in pa gospod Valenciano, je bilo, kaj bi lahko Evropska unija tukaj naredila. No, sam mislim, da je današnja razprava dober korak v pravo smer. Torej, prisluhniti morate udeleženim stranem, kot smo mi. Z našim za našo izkušnjo v kartumskem procesu se je izkazalo, da ko smo prisluhnili državam, kot so bile Sudan, Južni Sudan, Eritreja, Etiopija, torej v tem procesu smo prvič poslušali naše sogovornike, prvič smo jih vprašali, kaj dejansko potrebujejo. Včasih je razlika med dvema točkama eh, ravna premica. In eh, če recimo država reče, poslušaj, potrebujem uh, neko stvar, recimo država reče, potrebujem mleko, ti pa jim še naprej daješ pomarančni sok, potem uh, se ti dve točki ne moreta biti bliže. Zato menim, da je tukaj pomembno to, da bolj prisluhnemo drugi strani in potem boste našli rešitve. Kajti te države imajo svoje projekte, projekte, ki niso tako dragi in države vam bodo povedale, uh, mi potrebujemo to, mi, mi imamo 25 eh, projektov, eh, recimo za reševanje določenih problemov, ampak dobili smo samo podporo za en projekt, čeprav smo vam predstavili 25 projektov, ki bi imeli neposreden učinek. 230 milijonov evrov je stroški. Oprostite, 230 milijonov evrov je strošek eh, teh migracijskih procesov v Maroku, ki jih moramo sami plačati. To sem jaz rekla. Ja, opravičujem se. Skratka, videti moramo, da ne gre za enoznačno rešitev. Ta, ti problemi bodo z nami še kar nekaj časa. Leta 2010-2011 sem bil uh, uh, predsedujoči uradu za begunce v eh, Ženevi. Takrat eh, smo imeli 10 tisoč razseljenih ljudi na uh, dan. Danes jih je 60 tisoč. Um, zakaj? Ker gre tukaj za globlji problem širjenja konfliktov in pomankanja nekega mednarodnega odziva in pomankanja vodilne sposobnosti za to, da bi rešili te konflikte. Če se s temi problemi ne bomo soočili na dolgoročen način, se bo situacija še zaostrila. Potem drugič, mislim, da je zelo pomembna tudi porazdelitev bremen. Dobro, dolgoročne rešitve, to je prav gotovo pomemben odgovor. Eh, nekatere zadeve lahko rešujemo kratkoročno, ampak istočasno potrebujemo dolgoročne rešitve. Če eh, si Evropska unija vse skupaj ogleda samo za vidika reševanja begunske krize, potem se moramo pogovarjati drugače. Če pa želite nov, od, nov odnos stabilnosti, varnosti za bližnjim vzhodom, za Afriko, potem pa se lahko pogovarjamo. Pravzaprav so migracije vrh ledene gore, zatem se skriva še cela vrsta drugih stvari. No, eh, tukaj je seveda pomemben vidik, vidik financiranja, potem tudi izgradnja zmogli, zmogljivosti je tukaj pomembna. Številne države potrebujejo preprosto izgradnjo zmogljivosti. V Egiptu imamo zmogljivosti, imamo institucije, ki se lahko borijo proti tihotapljenju, eh, v drugih afriških državah pa teh struktur nimajo. Uh, Zato vam bodo najprej povedali, da nimajo niti ustreznih pravnih mehanizmov. Mi pomagamo usposabljati številne afriške države v recimo sprejemanju zakonodaje proti tihotapljanju, kajti nekatere države sploh nimajo zakonodaje proti tihotapljanju. In Evropska unija lahko tukaj prav tako pomaga. Potem gospod Pancer je spraševal tudi o denarju. Denar tudi v nujnem skladu uh, ni svež denar. Ta denar je recikliran, vzet iz drugih področji. Strenjam se tudi s tem, kar je povedala gospa Ana Gomeš. Rekla je, da je, bilo zelo veliko, da je bilo zelo malo narejeno, ko gre za zakonite poti priseljevanja. Jaz sem v Valeti uh, predlagal, da bi Evropska unija podvojila štipendije afriškim študentom. Gospod Vilmon je to sprejel, ampak eh, rekli so, da bo to naredili čez deset let. Jaz pa sem rekel, ne, jaz želim, da to naredimo čez eno leto. To je bilo sprejeto, eh, ampak to je bilo strani Evropske unije, ne strani posameznih evropskih držav. Jaz pa danes apeliram na vas kot Evropski parlament. Vsaka evropska država bi morala podvojiti število štipendij, ki so. Eh, na voljo afriškim študentom. In to bo omogočilo afriškim mladini, afriškim študentom, da pridejo k nam po zakoniti poti. številni afriški predstavniki v, v leti so rekli, dobro, tukaj govorimo o zakonitem priseljevanju, ampak če imamo mi kot uradniki probleme pri pridobitvi vizumov, potem si lahko predstavljate, kakšne težave imajo šele ostali državljani. O vseh teh zadevah se je treba pogovoriti. Potem, kar se tiče konfliktov. Mi v Egiptu sodelujemo pri eh, oziroma se ukvarjamo s tremi konflikti. Libija, torej gre za našo državo soseda, sosedo, kjer obstajajo veliki problemi eh, v zvezi z tihotapljenjem, eh, terorizmom. Mi smo se sestali s predstavniki Libije, skušali smo uh, eh, pri pomoči k temu, da bi se tam stabilizirala situacija, da bi Libija imela samo eno vlado, pri tem sodelujemo z ZN in tako naprej. Potem Sirija je tudi zelo pomembna. Vsi vemo, da ima veliko opraviti z uh, eh, ameriško-ruskim tem dogovorom. Eh, mi si želimo tega dogovora zato, da bi se borili proti terorizmu v Siriji. Ne moremo si privoščiti kolapsa v Siriji, kajti to bi potrojilo ali pa eh, še eh, poštirilo ta problem, početverilo ta problem. Eh, potem moramo si prizadevati tudi za mirovni proces eh, med palestinci in eh, izraelci. Tukaj sodelujemo z palestinci, z izraelci, z američani, ne samo zato, da bi odkljukali vsako posamezno točko, ampak zato, da bi našli način, kako lahko te strani približamo drug, drugi in kako lahko dosežemo, in zato, da bi lahko dosegli stabilizacijo te regije. Rešitve morajo biti daljnosežne, dolgoročne, bolj moramo prisluhniti našim sogovornikom. Eh, torej, eh, če mi rečemo, da smo v Egiptu soočeni z določenimi izzivi, potem nam veliko pomeni, če vi v Evropskem parlamentu razumete, s kakšnimi izzivi smo soočeni v Egiptu, z eh, terorizmom in tako naprej skratka, treba se posvetiti vprašanju financiranja, štipendij, razvoja. Dolgoročno gledano moramo najti priložnost za, predvsem za mlade, tudi če gre za nek manjši projekt za zaposlovanje mladih. Večina ljudi, ki se odloča za. Uh, za to, da bodo zapustili svoje države mladih in če bodo našli neko priložnost tudi v svojih izvornih državah, uh, uh, jim bo to prav gotovo vir navdiha. Uh, zahvaljujem se vam, upam, da bomo nadaljevali z uh, eh, tem dialogom. Pobuda je zelo dobra in predlagam, da podobne razprave vodite tudi za drugimi državami v Afriki in drugod. Ta država mora postati pomembna uh, razprava, zato da bomo lahko uh, Eh, dosegli naš skupni cilj, torej izboljšati želimo življenje ljudi na naših dveh kontinentih. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to priložnost, da smo lahko izmenjavali stališče nadaljevali bomo z našim sodelovanjem, zato da bomo lahko dosegli cilje, o katerih smo govorili. Eh, s to točko smo eh, zaključili. Eh, prosim, ostanite v dvorani, kajti v, čez nekaj minut bomo nadaljevali z razpravo z generalnim sekretarjem OSEA in pa nemškim predstavnikom za predsedstvo OSEA. Colleagues, please take your seats. Sedite, prosim. Pripnite se, vzleteli bomo. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine besondere Kolegice in kolegi, u veliko veselju mi je. Oprostite, lepo prosim, da ste tiho. Hvala. Torej, v veliko veselje mi je, da tukaj povabim posebnega gosta v odbora za zonanje zadeve. Gre za generalnega sekretarja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, OVSE, to je Gerno Eller, oziroma Lambert Zanieri, prav tako pa je tukaj Gernot Eller, posebni predstavnik Nemčije za predsedstvo OVSE. Govorili bomo o aktualnih zadevah ki so v pristojnosti OVSE. Glede na to, da se na kontinentu spopadamo z veliko krizami in konflikti, mislim, da nas čaka veliko dela. Šlo je za poskus državnega udara v Turčiji, prav tako pa je treba upoštevati, da se varnostne razmere na vzhodu Ukrajine slabšajo, glede na to, da Rusi še naprej izvajajo agresivne ugrepe. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo tesno sodelovanje med OVSE, EU in svetom Evrope. Če omenim samo te tri. Zelo pomembno je, da pripravimo varnostni koncept vse. Že od ustanovitve povdarja prav to. In to je jasno, glede na to, da gre za različne vrste nestabilnosti. Po eni strani imamo tradicionalne konflikte, po drugi strani pa gre za vprašanje kibernetske varnosti terorizem in nestabilnost zaradi migracij. Po drugi strani pa je treba vedeti, da je v OVSE veliko držav članic, zato je to pomemben instrument za dialog med Rusijo in Zahodom. OVSE je seveda še vedno forum za to, kjer lahko zahtevamo, da se spoštujejo zahteve iz sklepov iz Helsinko, pa tudi iz listine iz Briza. Če si pogledamo prednostne naloge predsedstva Nemčije, potem lahko vidimo, da je gospod Štanmajer že napovedal, za kar si bodo prizadevali. Gre za to, da bi gradili zaupanje med državami in da bi si prizadevali za to, da se bo še naprej prizadevalo najti politične rešitve za konflikt v Ukrajini. Poleg tega pa je minister prevzel obveznost Nemčije do tega, da bi dolgoletne konflikte poskušali rešiti v okviru OVSE, zato da bi čim bolj izkoristili pogajalske mandate in formate, ki jih ponuje OVSE. Glede na to, da ti konflikti trajajo že več let, je seveda nojno te konflikte rešiti in aprila je bilo to jasno izraženo ko je spet prišlo do boja v Gorskem Karabahu. Veliko vojakov in civilistov je umrlo. Veselimo se zadnje izjave gospoda Steinmarja. Tam je povedal, da bodo spet okrepili nadzor nad oboroževanjem v okviru OVSE ko dobite besedo, nam lahko morda poveste kaj več o konkretnih pobudah, ki so načrtovane danes. Vsi želimo pogledati, kako OVSE reagira na zadnje dogodke, Smo pri koncu avgusta in mislim, da lahko potegnemo umestno bilanco predsedstva Nemčije in zanima me, ali nam lahko poveste, kaj si želite na zasedanju ministrov decembra. Zato dam besedo zdaj najprej gospodu Zanjerju. A vi boste prvi? A prav. Izvodite, gospod, izvodite, gospod Erler. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospod Galer, gospod Zanje, kolegice in kolegi. Torej, najprej se vam zahvaljujem za to, da ste me povabili na današnjo izmenjavo mnen skupaj z generalnim sekretarjem Lambertom Zanjejem. Želim predstaviti dosedanje dosežke predsedovanja Nemčije OVSE-ju. Štiri meseci nas še čakajo. Prav tako pa vam želim povedati nekaj o aktualnih dogodkih. Kajti v OVSE-ju je 57 držav. OVSE in institucije v Bruslju se vračajo z poletnega odmora, ampak v zadnjih tednih nismo imeli političnega miru, tako rekoč kriznih žarišč je kvečemo še več. Evropska unija in OSE, ki sta glavna stebra sodelovanja in zagotavljanja miru v Evropi, sta še vedno podvržena velikim šokom, tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Vendar obstajajo tudi iskrice upanja. Kot OSE smo v zadnjih osem mesecih vsak dan ugotavljali, kako pomembno delo lahko opravljamo, še posebej v kriznih območjih. V Ukrajini je OVSE s posebno misijo za spremljanje in v okviru dela trilateralne skupine za stike prispevala k temu, da se izvaja dogovor iz Minska. OVSE se je izkazala kot učinkovita in sposobna ukrepanja In to kljub temu, da so bili opazovalci pogosto ovirani in na koncu so jim celo grozili. Letos smo si prizadevali za izboljšanje varnosti in opremljenosti te opazovalne misije. Seveda v podpori Evropske unije smo tudi nekaj dosegli, ne glede na to, da je varnost in nasploh politična situacija v Ukrajini še vedno zelo slaba. Tudi drugi konflikti so bili deležni naše pozornosti. V Gorskem Karabahu je spet prišlo do krvavih bojev. To je bilo aprila, zato smo okrepili dejavnosti na tem področju. OVSE ima zmožnosti spremljanja in upravljanja konfliktov. Prizadevanje smo še okrepili, tako da smo zagotovili več osebja. Tudi v Gruziji so razmere vse prekot zadovoljujoče. Vseeno je prišlo do kratkih in majhnih korakov naprej na področju sodelovanja in to dinamiko moramo ohraniti s pomočjo grajenja zaupanja in človekoljubnimi napori jih moramo še podpreti. V Pridnestrju nam je uspelo, da je po več letih spet prišlo do zasedanja v formatu 5 plus 2. Identificirali smo praktične dejavnike in praktična področja, kjer bi lahko dosegli nekaj napredka. Vsega skupaj so nam pretekli meseci pokazali, da pri nobenem od teh konfliktov ne mora ostati pri statusu quo. Mislim, da potrebujemo okrepljena politična prizadevanja za to, da bi našli trajnostne politične rešitve. Tiste konfliktne strani, ki so imele interese za status quo, so zdaj na pragu tega, da ugotovijo, da tako ne bo šlo več naprej. Instrumente OSE-ja moramo izboljšati in jih še bolj učinkovito uporabljati. Zato smo izvedli proces razmisleka o tem, kako bi lahko bolj učinkovito reševali spore in države članice so zato pokazale veliko interesa. Pri izvajanju rezultatov tega procesa računamo na pomoč tudi držav članice Evropske unije v OVSE. Kolegice in kolegi, še nekaj z časa našega predsedovanja. OVSE si že več kot 50 let vsega prizadeva za mir in zaradi večplastnih groženj je to vprašanje še toliko bolj pomembno. Begunci in migracije, mednarodni terorizem, radikalizacija, netoleranca, kibernetska varnost, to so izzivi, za katere potrebujemo dolgoročne pristope in dobro zamišljene odgovore. Vse lahko, lahko tukaj vir impulzov. Govorimo lahko tudi o okoljskih vprašanjih, gospodarskih vprašanjih, govorimo lahko o človekovih pravicah in tako naprej. In tak pristop smo v preteklih mesecih začeli izvajati z pomočjo različnih konferenc, razstav in tako naprej. Naprimer konferenca Connectivity for Commerce and Investment. Prvič v zgodovini OSEA so bili tam predstavniki držav in zasebnega sektorja. Združili smo torej eno in drugo stran za to, da bi zagotovili spodbudo za več gospodarskih izmenjav in da bi odpravili ovire za čezmejno sodelovanje. Prav tako smo imeli veliko konferenco za boj proti terorizmu. To predstavlja pomembno platformo za izmenjavo praks na področju boja proti terorizmu. Upoštevali pa smo seveda konkretne ukrepe na področju preventivnega dela v, v, v okviru družin, skupnosti in tako naprej. Govorili smo tudi večkrat o medijih, o strpnosti in o nediskriminaciji. Govorili smo, se, o, smo tudi o boju proti antisemitizmu. Vedno pa si prizadevamo za zaščito človekovih pravic in temeljnih urednot. To je temeljni element varnosti. Seveda pa smo imeli tudi načrte, ki jih bomo izvedli, gre za veliko konferenco na to temo oktobra. Mislim, da smo na koncu poletja v Evropski uniji. Poletje je bilo polno izzivov in mislim, da nas tudi jeseni čaka veliko izzivov. Mislim, da bi bilo dobro, če bi različne institucije in strukture sodelovali za to, da zagotovimo varnost. Ampak, če želimo izkoristiti potencial, mora biti pripravljena tudi države, da bodo v prihodnosti prevzele več odgovornosti za te institucije. Če želi OVSE tukaj podati impuls, potem lahko pogledamo samo gospoda Steinmeierja. On je svoje kolege iz OVSE-ja povabil v Potsdam v začetku septembra. To srečanje bomo izkoristili za dialog o trenutnih izzivih in za konkretne korake o tem, kako bi lahko ukrepili OVSE v prihodnosti. Neposredno bo prišlo do pogovora med ministri iz teh držav, kar 40 jih je potrdilo udeležbo. Samo, če bomo imeli bolj učinkovito sodelovanje, bomo lahko izpolnili cilje današnjega časa in na koncu je seveda vsem v interesu, da premagamo šoke, s katerimi se soočamo v Evropi. Naše mnenje je, da je takšna izmenjava nujno pomembna in tudi mogoča in upamo, da bo zasedanje v podzdamu zagotovilo impuls za to, da bomo lahko imeli dobro konferenco decembra, zato da bi tam sprejeli konkretne okre, odločitve, zato da okrepimo OSE. V naslednjih dveh letih bosta predsedovali dve leti dve državi članici, Avstrija in Italija. In to je velika priložnost za to, da še naprej nadaljujemo to pot in da zagotovimo tesno sodelovanje med OVSE in EU. Kolegice in kolegi, to je zaenkrat moj govor. Seveda bom odgovoril na vaše vprašanje. Najprej pa želim podati besedo Lambertu Zanjeju in uh, upam, da bo tudi on podal lepe besede. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani evropski poslanci. Gospod Erler je podal glavne smernice razvoja OSEA. Mislim, da je Nemčija res uložila veliko napora v svoje predsedovanje v tem obdobju. Gospod Erler je dejal, da v nobenem konfliktu ni več statusa quo. Prihaja do poskusov, da bi dosegli napredek, ampak situacija je še vedno zelo zapletena vrača se geopolitika, veliko je konkurence, v ospredju pa je seveda konflikt in kriza v Ukrajini. Morda bi začel s tem, da se malce spustimo v podrobnosti glede Ukrajine. Slišali ste, da politična pogajanja nažalost ne napredujejo. Veliko stvari smo pričakovali. Nemško predsedstvo veliko dela na tem, da bi začeli stiki. Pogajanja tečejo, tudi to je politično zapleteno. Če si pogledamo zemljevid, so se fronte spremenile od takrat, ko so pač bili sprejeti dogovori v Minsku in obstajajo različna mnenja o tem, katere fronte naj bi veljale poskušamo zagotoviti premirje. 31. avgusta o polnoči, takrat, ko se bodo otroci vrnili v šolo. Lani je to delovalo in to premirje je držalo več tednov. Zato obstaja upanje, da bo to uspelo še enkrat. Če bi to bilo uspešno, potem bomo imeli več možnosti za to, da dosežemo napredek na političnem področju. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Včeraj sem se srečal z ministrom Ukrajine, povedal mi je, da bodo ukrajinski vojaki dobili ukaz, da nehajo streljati, če pa bo prišlo do provokacij, lahko provokacije seveda znova vodijo do kršitve premirja kršitve premirja potem postanejo sistematične in tudi vedno bolj intenzivne in številne. V Grčiji smo v zadnjih tednih, oziroma v zadnjih tednih smo bili priča slabim trenutkom v okviru premirja. Včasih to ni več premirje. Vsak dan prihaja do žrtev in v nekaterih primerjih je prišlo do več kot tisoč kršitev premirja na dan. To je omejeno na določena področja, ne dogaja se povsod po fronti, poskušamo izbogati lokalna premirja, ampak ugotovili smo, da je težava še ena, posvetovalni mehanizem, torej JCCC, ne deluje več. In za nas je to zelo pomembno, tako se namreč pogovarjamo tako z Rusi kot Ukrajinci, zato se je izkazalo, da smo mi posredniki med obema stranema, zato ker oni med seboj ne govorijo več. Nažalost, zadeve torej ne delujejo več in to vodi do težav na terenu. Poleg tega, kako je povedal gospod Erler, imamo več težav. Namreč naši spremljevalci niso več deležni podpore z strani separatistov, zaradi tega ne moremo dobiti celovite podobe stanja na terenu, čeprav menimo, da je situacija takšna, da tja prihaja veliko težkega orožja. To orožje naj bi bilo shranjeno daleč od fronte orožje je izginilo teh, iz teh skladišč in je zdaj spet blizu front, zaradi tega je pritisk večji, pritisk, da pride do kršitev. Poleg tega se je večkrat zgodilo, da našim spremljevalcem grozijo, prav tako separatisti. ogrožajo naše, naše brezpilotna letala. To je šlo tako daleč, da je naš sistem zdaj neaktiven. Toliko brezpilotnih letal smo izgubili, da trenutno pogoji ne omogočajo, za, ne omogočajo uporabe brezpilotnih letal. Zaradi tega težko razumemo, kakšna je situacija na terenu. Zanašamo se seveda na druge sisteme, imamo fiksne kamere, kamere so povezane tudi naprimer z mojo pisarno, sam lahko vidim, kaj se dogaja na določenih področjih, na določenih območjih fronte. Kamera se lahko premika tudi levo in desno, ampak vidim lahko, da je zid, ki je bil pod kamero na Bemer, izginil, zato ker je bil pomandiran. Zato se bojimo, da bi lahko napadli tudi to obremo. Kakorkoli že vlagamo tudi v to, več imamo manjših brezpilotnih letal, ki jih upravljajo skupine spremljevalcev, tudi na te streljajo z ročnim orožjem, ampak ker so majhni, lahko te drone uporabljamo. Veliko je tudi elektronskega bojevanja in težko je tam zdaj delati z napredno tehnologijo. Vseeno bomo še naprej vlagali v to. Upravljamo tudi satelitske podobe, komercialne satelitske podobe, prav tako pa seveda računamo na podporo Evropske unije, kajti ni dovolj, da se vlaga samo v tehnično plat, potrebujemo tudi strokovnjake, zato da nam pomagajo razumeti podobe, posnetke in da seveda lažje razumemo dogodke na terenu. To so ključni elementi v zvezi z Ukrajino. Seveda nas skrbi, kaj se dogaja s civilnim prebivalstvom, veliko je kršitev človekovih pravic in to je tragedija, ki je nažalost pozabljena zato ker je z nami že zelo dolgo in zato ker je težko zagotoviti občutne spremembe. Prav tako je prišlo do nekaterih dogodkov v Krimu. Nekdo in nekateri trdijo, da so ruske oblasti zatrle teroristični napad. Sami smo spremljevalce poslali tja, da bi preučili fronto tam. Nismo ugotovili večjih premikov, ampak napetosti je vedno več. Bolj splošno vam lahko povem, da je geopolitike zdaj več in zaradi tega so naši napori bolj zapleteni, gospod Eller je to že omenil. operacije izvajamo tako na področju Kaukaza, to je v Gruziji naprimer in tam bodo kmalo volitve, zato bomo volitve spremljali, ampak uh, ni prišlo do premikov glede reševanja teh konfliktov, ne glede na to, da smo spet začeli s pogovori, iščemo rešitve, EPRM naprimer in uh, tudi misije za spremljanje se izvajajo v Gorskem Karabahu, prihaja do težav, tudi Armenija se sooča z notranjimi težavami, skrbi nas stabilnost tam, sodelujemo s policijo, v določenih primerjih prihaja do pretirane uporabe sile, do protestnikov, z Azerbajdžanom poskušamo spet navezati stike, prejšnje leto smo zaključili operacijo tam, težko je, osrednja Azija se sooča z težavami iz Afganistana, zadeve niso dobre, preučujemo tudi Tadžikistan in Uzbekistan, videti bomo morali, kaj se bo zgodilo z nasledstvom voditelja, to je velika neznanka, tudi tam bi lahko prišlo do nestabilnosti. To je še en konec sveta, ki nas zaposluje. Slišali ste za. Moldavijo. Nekaj je bilo napredka, nekaj je bilo pobud, ampak to ni dovolj. Tudi notranja situacija v Moldaviji še naprej zahteva tesno spremljanje. V Zahodnem Balkanu, naprimer v Bosni, imamo še vedno največjo mednarodno prisotnost. Veliko imamo tudi uradov na terenu in še vedno je tam veliko težav nekaj ključnih vprašanj še vedno nismo rešili. Kosovo tudi tam prihaja do nemirov, nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija. Morda bo prišlo do volitev decembra, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Spomladi smo bili prisotni tam zelo ekstenzivno, zato ker smo pričakovali volitve spomladi ali junija. Vsi veste, kaj se je tam dogajalo. Zdaj je morda priložnost, če se bodo vsi strinjali, da bi imeli volitve decembra. Mi bomo seveda pripravljeni, da to podpremo. Črna gora, tudi tam bodo kmalo volitve. Politično okolje ni popolnoma mirno. Pred kratkim sem prejel pismo premijeja. v zvezi z izvajanjem dogovora z opozicijo. Ministr za notranje zadeve je oblikoval komisijo za spremljanje priprav na volitev, zato da bodo spremljali tudi izvajanje volitev in to seveda že vodi do tren z političnimi strankami. Če zadevo pogledamo širše in se dvignemo nad geopolitiko, lahko rečem, da se vse prilagaja tudi na večje izzive. Že več časa se ukvarjamo s terorizmom, borimo se proti nasilnemu ekstremizmu, sprejeli smo drugi nabor ukrepov za grajenje zaupanja na področju boja proti kibernetskemu terorizmu. Rusi so bili tukaj zelo aktivni, sodelovali smo z američani. Strinjali so se Rusi namreč z odločitvami, ki smo jih sprejeli, zato mislim, da obstaja možnost, da lahko skupaj sodelujemo. Migracije. Imeli smo veliko razpravo o tem, ali ne bi se ukvarjali z migracijami v okviru OVSE. Nekatere države iz Evropske unije so bile previdne. Delo smo začeli z dnevom za varnost, to je bil na koncu dogodek na visoki ravni. V OVSE seveda ne govorimo o kvotah in o tem, kam naj bi imigranti šli. Ampak kot regionalna organizacija, ki sodeluje z Združenimi narodi, lahko poskusimo rešiti vzroke za migracije. In s tem smo se že začeli ukvarjati, prav tako lahko veliko storimo v zvezi z migracijskimi tokovi. Imamo posebnega predstavnika za trgovino z ljudmi. Prav tako imamo trenutno usposabljanja, ki jih izvajamo za uradnike notranjih ministrstv, carinikov in tako naprej. In posebej se ukvarjamo z kriminalnimi tolpami in z tihotapljanjem ljudi vendar ta razprava se razvija, imamo delovno skupino, imamo zasedanje stalnega odbora in upamo, da bomo imeli sklep do zasedanja ministrov in upamo, da bomo lahko prispevali k temu, da bi imeli in zagotovili prispevek o vse k tej širši razpravi, ki poteka gre za preučevanje učinkov, seveda pa preučujemo tudi učinek migracije v naših lasnih družbah skupaj z ali s pomočjo odir in preučujemo tudi človeško razsežnost vprašanj na področju migracije, naprimer. Izvajamo medverski dialog, ukvarjamo se z interakcijo in govorimo z ljudmi. Mislim, da je zelo pomembno, da komuniciramo o teh vprašanjih, da smo boljši pri komunikaciji in to je prav gotovo nekaj, kar poskušamo doseči v OVSE. Sveda delamo tudi z posameznimi socialnimi skupinami, ki se bodo sestale z župani, zato da bi primerjali različne izkušnje. Sodelujemo z mladimi, z ženskami, izkoriščamo torej prednosti, ki jih ponuja vse. In še nekaj želim povedati, gre za odnose med združenimi narodi in vse. Prišlo je do napredka, bil sem v Alpahu do včeraj. Gre za forum, ki ga je organiziralo avstrijsko mislišče. Natalie Toči je bila tam, ona je pripravljala strategije In z vidika ovse mislim, da je prišlo do evolucije prejšnje strategije Javierja Solane. Ovse zdaj ni samo partnerska organizacija, ampak je tudi platforma za to, da se ukrepa, da omogoča Evropski uniji, da ukrepa kot eh, seveda lastna entiteta. In to je zelo pomembno, kajti Evropska unija je najmočnejši donator z vidika proračuna, kar 70 odstotkov proračuna zagotovijo. Misija za spremljanje v Ukrajini, na primer, je skupna misija EU in Rusija. Nikoli je nismo obravnavali tako, ampak takšna pač je. Tam je tudi seveda komponenta američanov in nekaj drugih majhnih delov, ampak gre za to, da Evropska unija in Rusija izkoriščata platformo OSA, da rešita težave na terenu v Ukrajini. In ta model ni povzročil, da bi se Evropska unija odpovedala svojim načelom v zvezi z skupnimi vprašanji, ampak poskusili smo zagotoviti možnost, da Evropska unija lahko deluje ta strategija, mislim, da zagotavlja možnost Evropske unije, da je aktivna. Sam sem odprl majhen urad za stike v Bruslju, kolega bo tukaj, poskusili bomo ukrepiti institucionalne odnose skupaj z sveta drugimi evropskimi institucijami tukaj. Kolega je tukaj, Loik Simone je to, to je tisti Moški je pravkar fotografiral in upam, da bomo lahko okrepili svoje medsebojne odnose. To je vse, zdaj bomo z veseljem odgovorili na vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospod, za nje. Najprej David McAllister. Hvala lepa. Hvala lepa za zanimive govore. Dve kratke vprašanje imam. To je morda za gospoda Erlerja na zadnjem zasedanju ste bili v Gruziji in takrat je parlamentarna skupščina zelo jasno povedala, da je Gruzija ozemelsko enovita in enotna. Še enkrat ste obsodili kršitev mednarodnega prava strani Rusije in zanima me, kaj menite o tem, kaj te je. To je konflikt, ki ni bil deležen veliko mednarodne pozornosti zaradi konflikta v Ukrajini. In še eno vprašanje, odvisno od tega, kdo pač na to želi odgovoriti v Frankfurter Allgemeine Zeitung danes, je izjava zunanjega ministra Ukrajine Eklinkina, tam ostro kritizira ovse, med drugim piše, da Ose že več let teči v krizi. Moskva kritizira delo Oseja in tudi delo na področju človekovih pravic poskušajo kršiti in krčiti. Proračun prav tako ne dovolijo, da bi dobri ljudje zasedli najvišje položaje. Rusija danes ne potrebuje aktivnega OVSE ja prav tako ne potrebuje nobene policijske misije v Ukrajini, prav tako pa ne potrebuje nobenega nadzora na vzhodu Ukrajine in na Krimu. Zanima me, kaj menite o, tem, o tej kritiki. Hvala. Hvala lepa. To je bila kritika Rusije. Dobro, v redu. Hvala, Mihajl, prav imate. Amen. Thank you very much for your deep insights. Najlepša hvala za te poglobljene informacije. Rad bi se zahvalil njemškemu predsedstvu za pozdrav odboru AFET na začetku predsedovanja v Berlinu. Tam ste predstavili vsebino vaših eh, načrtov zanimivo eh, je bilo prisluhniti sploh podatkom o Pridnesterju. Imam nekaj vprašanj za gospoda Erlerja in nekaj vprašanj za gospoda Zanjeja. Gospod Erler, zanima me, kako gledate na globalno strategijo visoke predstavnice. A je ta usklejena eh, z vašimi nameni z načrti vašega predsedstva, še posebej kar se tiče mehanizmov za preprečevanje konfliktov. Dejali ste, da bo na začetku septembra potekala konferenca. Zanima me, v kakšni meri lahko druge države prispevajo k krepitvi OVSE-a bi radi že sedaj omenili kakšno točko, ne vem, morda je to tema, o kateri se bomo pogovarjali v prihodnosti na konferenci in tako naprej, ampak vseeno me zanima, eh, kako gledate na to. Gospod Zanje, hvala tudi vam za vašo predstavitev. Dejali ste, da je pomembno, da imamo dovolj dobrih strokovnjakov Kaj menite, lahko tukaj naredi nemško predsedstvo, pa na to tudi avstrijsko in pa italijansko predsedstvo? Eh, kako lahko naredimo korak naprej in kakšna je trenutna situacija? Zanima me tudi kibernetska varnost. To se mi zdi izjemno pomembna razsežnost te tematike. Kot ste dejali, se veliko dogaja v ZDA, pa tudi v Rusiji. Kako eh, vi gledate na globalno strategijo visoke predstavnice, katere so pomembne točke, pomembni elementi, eh, kje bi lahko sodelovali? In na to še migracija in komunikacija med državami. Vem, da so sedaj potekali pogovori med Češko in Nemčijo glede izkušenj. Eh, kako daleč gre vse skupaj? Eh, mi tukaj v Evropskem parlamentu imamo težave z Evropskim eh, svetom. Zanima nas, kakšen bo nov eh, evropski pristop k temu. Gospod Avštrevičius. Dekuj, Mihajlo. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste se nam pridružili na tej seji in spregovorili pa vse ima zelo širok mandat in veliko odgovornosti. Svoje delo dobro upravljate. Ampak 25 let po koncu hladne vojne smo upali, da ne bo več takšnih zamrznenih eh, hladnih konfliktov. Ampak eh, zdi se, da država, ki je nasledila Sovjetsko zvezo zgolj eh, multiplicira vse te konflikte eh, na svojih mejah. To počne Rusija. Moje vprašanje za gospoda Zanerja je naslednje. Imamo vprašanje v zvezi z opazovalci, ki ne smejo dostopati do okupiranega Donbasa. Zanima me, če je prišlo do napredka, v kakšni meri so Rusi odgovorili na prošnjo po boljšem in širšem dostopu za spremljanje. Eh, tako bi lahko zagotovili, da konfrontacije ne bo vedno več in več. Še eno vprašanje imam, gospod, gospod Zanje. In eh, sicer v zvezi z nekdanjo sovjetsko eh, prakso, da se uporablja prisilno psihiatrično pridržanje zoper nekatere osebe v določene namene govorim o namestniku predsednika krimskega medžlisa, eh, ki je bil prisilno eh, poslan v psihiatrično bolnišnico. Mislim, da je to zelo težavna tendenca, o kateri je treba spregovoriti in to eh, nujno. Gospod Erler, za vas pa imam naslednje vprašanje. sovjetska vojska je bila vir konflikta v eh, regiji Pridnesterje. Ta vojska, ne glede na to, kako, eh, kakšno ime nosi sedaj, še vedno ostaja v tej regiji in to je ovira za stabilnost in mir zanima me, v kakšni meri rešujete vprašanje eh, umika te nezakonite uh, formacije, glede na to, da se sami osredotočate na eh, pridnesterje. Zanima me, če ste uspeli prepričati države, ki imajo tukaj prste vmes, da bi te čete omaknili čim prej. Hvala. Gospod Šolc. Eh, danke auch. Ich möchte mich herzlich bedanken für die. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem za vaše govore. Najprej še nekaj drugega. Seveda je tudi vprašanje mojih kolegov zelo pomembno, ampak OVSE bi kot organizacija morala razmisliti o svojih interesih, prav tako bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko sprejeli vzrezna stališča pri reševanju konfliktov. Mi smo Evropski parlament in Evropska unija je en akter, ki včasih deluje skupaj, bolj ali manj, ampak države članice imajo včasih različne angažmaje, ampak v OVSE bi morali to zastaviti znova in ukvarjati bi se morali z vprašanjem, kaj bi lahko pripomogli k reševanju zapletenih situacij. Vprašanje za vas je naslednje. Nekateri v OVSE so pripravljeni na sodelovanje, to so izvršna oblast ali parlamentarci, na to namreč, da bi različne izhodišča mednarodne politike bila neke vrste izhodišče za sodelovanje zato da bi premustili spore. Te spore ste dobro opisali. Zanima me torej, kako bi to dosegli. In drugič, zanima me, ali imajo države članice dovolj sredstev, ne samo materialnih sredstev, za to. Obstajajo različne študije in dokazi, ki pravijo, da. bi bilo treba oblikovati, oblikovati forme za pogovore zato, da bi lahko zagotovili napredek. Zanima me, ali je za to dovolj interesa v OVSE. In še zadnje vprašanje. Pomislimo na preteklost in na to, kako bi lahko reševali spore, kako bi lahko premostili konflikte ne samo z vidika oskega vojaškega vidika, ampak kar zadeva gospodarske vidike prav tako. To je vprašanje, ki je za mene zanimivo, še posebej v Evropski uniji. Gre za razprave o tem, kako bi nadaljevali proces integracije. In zanima me, ali ne bi tudi tukaj morda bilo dobro razmisliti o tem, da bi bolj profirirali to usmeritev. Šlo je za to, da bi zagotovili bolj trdno pripravljeno za politično sodelovanje. Seveda govorim tukaj o beguncih, o migracijah in o vidikih, ki ste jih vi omenili. Azilno pravo, problem azila, to so vsa vprašanja, ki se bodo pojavila znova, če jih ne bomo rešili v kooperativnem dialogu bi lahko to vodilo do novih konfliktov. Zanima me, ali ne bi bilo dobro, da bi se države članice lahko dogovorile o nekem skupnem pristopu, zato da do teh napetosti več ne bi prišlo. To me res zanima. Mezreč. Gospod Mesevič. Hvala, gospod predsedujoči poskušal bom biti kratek, zato ker eh, nam zmanjkuje časa, razumem. Hvala, pravi predsedujoči. Tudi sam eh, bi se vam eh, rad zahvalil za te zelo natančne predstavitve, ki so nas naučile veliko. Tega potrebujemo še več in cenim vašo pripravljenost obiskati ta odbor vedno, no, skoraj vedno, ko vas potrebujemo. ko je Nemčija prevzela predsedovanje OVSE-a, sem sam to eh, pozdravil v začetku leta. Potrebujemo pozitivno dinamiko pri reševanju vseh teh številnih tem, s katerimi se ukvarjamo. Takrat sem razumel, da je izzivov veliko. Nemčija je prevzela vajeti v času, ko so ti izzivi praktično nepremostljivi sem malce manj optimističen, kar se tiče trenutnih eh, dosežkov. Seveda še nismo pri koncu leta, tako da nas čakajo morda nekatere pozitivne novice malce pozneje, ampak zdi se mi, da so dosežki eh, manjši, kot smo si eh, tega nadejali. Gospodele, dejali ste in s tem se lahko strinjam da so izzivi veliki, ampak če vzamemo na primer Ukrajino, se zavedamo, da sporazum iz Minska ne deluje, da pa je to edini sporazum in eh, to potrjuje informacije iz eh, tristranskih stikov, pa tudi iz posebne obazovalne eh, misije, ko politična delovna skupina ne deluje, ko rezultatov ni, ko uh, imajo opazovalne misije težave, ko so napadane, ko nimajo dostopa do okupiranih ozem, ozemelj, ko nadzor uh, iz zraka ni omogočen uh, v tovrstnih regijah, kot ste dejali, gospod, uh, za nje, potem vem, da so težave velike. Sporazum iz Minska naj bi bil uh, celovit in uh, zelo kompleksen sporazum in to tudi je, ampak časa za nek časovni načrt ni bilo. Uh, časa za načrt, ki bi povedal, kdo mora doseči kaj v katerem trenutku. Razumem, um, da si prizadevamo za manj, manj, uh, majhne korake in tiho di diplomacijo, uh, potrpežljivo. Uh, diplomacijo, sam podpiram to, ampak vseeno potrebujemo določen uh, načrt. Vem, da za to potrebujemo uh, delovanje na visoki ravni, ampak prosim vas, da o tem vsaj eh, razmišljate. Glede na informacije, ki prihajajo iz Kazahstana, je namestnik predsednika vlade Azimov Eh, že bil eh, dan v eh, pridržanje na domu, tako da se morda kaj hudega dogaja v Uzbekistanu. Kukan. Gospod Kukan. Hvala, gospod predsedujoči. Imam vprašanje za gospoda Zanija, glede na to, da ima veliko izkušenj na področju zunanih zadev. Imam zelo splošno vprašanje. Kako ocenjujete pristop eh, Rusije v zvezi z ovsejem? A ni mogoče izkoristiti eh, situacije v našo prid vsaj včasih, če ne vedno, ali pa vse skupaj povonoma nemogoče. Gospod Freund, najlepša hvala, hvala obema za vse odlično eh, delo, ki ga vaši sodelavci opravijo na terenu. Sam prihajam iz Avstrije in tudi sam eh, moram dejati, da smo vedno cenili eh, vaše delo. Naš pa bo naslednji stolček, mi jo bomo predstavljali naslednji, kot veste. Imamo vprašanje, ki izhaja iz članka, ki sem ga v New York Timesu videl Julija, brez doma eh, vesta, o katerem eh, članku govorim. Prebral bom eh, dva kratka odstavka. Zeleno oblečeni vojaki, govorimo o Ukrajini, si nadenejo čelade in nabijajo puške, medtem ko uh, belo oblečeni evropski opazovalci uh, splezajo oziroma sedejo v uh, avtomobile in se odpeljejo ta rutina med eh, vojaki in opazovalci se odvija iz dneva v dan in eh, odraža eh, to grozno ukrajinsko vlado, vojno se upravičujem, ki vlada že tri leta. In tako potem nadaljuje z opisom ta članek. Zanima me, kakšen je bil vaš odziv na to zgodbo. Imam še eno vprašanje. za katerega me je prosil eh, gospod eh, Lic, glede na to, da je zastavil že pet vprašanj in je želel, da šesto vprašanje zastavi nekdo drug. Zanima ga, kaj lahko naredi Evropski parlament, zato da bi vas eh, podprl pri vašem delu. Hvala. Gospa Hautala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sama bom najkrajša od vseh. Dve vprašanje imam kolegi so že izpostavili eh, Rusijo in njihovo delovanje v OSEJU. Mislim, da zlorabljajo načelo konsenza. Astrid Turs, eh, visoka komisarka za manjšine, ki je nekdanja poslanka iz vrst liberalcev, želi nadaljevati v tem uradu, ampak Rusija temu eh, nasprotuje, sedaj pa naj bi umaknila svojo kandidaturo. Zakaj Rusi eh, nasprotujejo? Zato, ker je eh, podpirala pravice Tatarjev na Krimu. Zanima me, če lahko to komentirate. Drugo vprašanje. Zdi se, da želijo avtokrati eh, podaljšati svoje mandate in odpraviti ustavne ovire. Eh, naprimer v Tadžikistanu, Azerbajdžanu, zato da bi lahko nadaljevali s svojim vladarjem. Zanima me, če ima vse kakšne možnosti, da posreduje v to vrstnih situacijah. Eh, ich habe nur eine, eine technische Frage mehr an wahrscheinlich. Hvala lepa, imam tehnično vprašanje za gospoda Zarnija. No, če tako, da osumljeni razstrelijo opazovalne drone, če s tem eh, oslepijo ZDA, tako rekoč, ali potem niso države članice pripravljene recimo dati na razpolago satelitske posnetke OVSE-ju, zato da lahko OVSE vidi, kaj se tam dogaja. In ali ne bi bilo smiselno potem to deliti tudi z Rusijo? Ja, vemo, da uh, nekateri pošiljajo orože svojim vojakom preko meja, vemo, kako delujejo, ampak nekako imamo včasih občutek, kot da uh, vse vidimo samo skozi prizmo žrtev in eh, storilec in ovse je potem nekdo, ki vse skupaj opazuje, protokolira potem vemo, kaj se je zgodilo, ampak nič se ne spremeni. Torej, kako je s temi sateliti, ali bi morda lahko te posnetke uporabili iz določenih držav članic? Tako, sedaj pa smo izčrpali seznam govornikov. Bomo, boste odgovarjali v enakem vrstnem redu? Ja, izvolite. Hvala lepa, zahvaljujem se za številne vprašanja ki kažejo na to, da se resno udeležujete pri delu OVSE-ja in da sodelujete tudi pri nemškemu predsedovanju v letošnjem letu. No, seveda smo si letošnje leto predstavljali drugače. Uh, Čeprav smo se leta 2014 odločili, da bomo kandidirali za predsedovanje OVSE-ju in takrat smo že vedeli, da kriza z Ukrajino obstaja, vedeli smo, kaj nas čaka. Torej. No, ampak to je pripeljalo do tega, da je naše da je uspešnost našega predsedovanja odvisna od stopnje reševanja konfliktov. No, vsemu skupaj so se pridružili še drugi problemi, recimo v Kaukazu in tako naprej. In lahko bi že rekli, da je to predsedovanje precej zaznamovano za konflikti, za upravljanjem kriz, uh, upravljanje kriz sedaj predstavlja večino naših zmogljivosti v OVSE-ju in s tem so pač morale druge teme nekako stopiti ob stran. Drugače ne gre. OVSE je organizacija, ki ima letni proračun 144 milijonov evrov, to je zelo skromna vsota. In zato ob vseh nalogah na področju upravljanja kriz ne moremo vseh nalog opraviti tako, kot bi jih lahko opravili v kakšnem bolj normalnem letu, če se lahko tako izrazim. Potem gospod McAllister je spraševal o vlogi, o vlogi Rusije v OVSE. Ja, res je, ta, to načelo soglasja se uporablja in tudi zlorablja včasih, ampak ne strani, samo strani Rusije. Pač atraktivno je uporabiti to načelo konsenza za lasne interese. Včasih se to zgodi tudi na območjih, ker to ne pričakujemo, recimo lahko naletimo na probleme z Armenijo ali pa z Azerbajdžanom ker eh, oni v nekem poljubnem kontekstu zastavljajo določene zahteve, ki pravzaprav sploh nimajo nič opraviti za bistvom, ampak imajo več opraviti za njihovimi lastnimi konflikti in potem imamo spet nek kamen spotike, ki ga je treba preseči. To je realno stanje. Na ta način mora ovse delovati. Ta, to načelo konsenza, soglasja je zapleteno načelo, zahtevno načelo, ampak brez tega bi imeli manj članic v OVSE in tudi nekatere druge pomembne članice v tem primeru ne bi več mogle sodelovati v OVSE-ju. No, Rusija je res težavn partner, ne samo zaradi konflikta v Ukrajini, ampak tudi zaradi tako imenovane tretje razsežnosti. Tudi o tem ste me popraševali, torej odločitev o osebju in tako naprej. Tukaj gre za neko načelno skepso napram tretji razsežnosti in to se, se skupaj se začne že pri pogajanjih o proračunu uh, in to se seveda potem takoj pozna, ko je treba. Mm sprejemati odločitve o osebju, recimo, potem se izkoristi to načelo za izvajanje pritiska ali pa za prekinjanje dela. Sedaj smo pri, uh, imeli takšen primer pri visoki komisarki za narodne manjšine. Eh, tukaj gospa preprosto ni imela možnosti. Uh, ruske privolitve zaradi tega kritičnega poročila, ki ga je objavila. Jaz s takšnimi primeri se pač mora vse ukvarjati, za takšne probleme moramo iskati rešitve. In pa še vprašanje drugih konfliktov. Po eni strani je res, da je konflikt v Ukrajini privedel do tega, da se je. Eh, vsa pozornost skrčila na ta konflikt in vsi ostali konflikti eh, v Prednjestarju, v Kaukazu, so s tem potisnjeni ob stran. Tamkajšnje države imajo sedaj zato občutek, da jim ovse posveča premalo pozornosti in jaz osebno lahko to razumem. Vendar pa moram povedati, da se tukaj zelo prizadevamo. Parlamentarna delegacija je obiskala Tbilisi in tudi to je bil signal, da vsa pozornost ne velja samo ukrajinskemu konfliktu, ampak tudi drugim. Tukaj eh, pravzaprav tudi prihaja do napredka, recimo v šanevskih pogovorjih, ki poteka že nekaj let, ampak ti pogovori so vseeno pripomogli k temu, da vsaj ni prišlo do eskalacije tega konflikta. Trenutno se pri teh pogovorjih osredotočamo na konkretne izboljšave situacije prebivalcev v različnih delih Gruzije, Abhazije, Južne Osetije in tako naprej. Se pravi, ljudem skušamo olajšati življenje, eh, predvsem nam pomagajo tudi različne nevladne organizacije. Seveda pa se pri tem eh, spet eh, vedno znova zastalo vprašanje statusa. Gruzija ni pripravljena priznati teh samostojnih teritorija Obhazije in Južne Osetije. Rusija pa ni pripravljena spoštovati uh, ozemljske celovitosti Gruzije. Tako da pri vsakem tem uh, našem delovanju naredimo na številne ovire in to seveda otežuje naše, naše delo. Potem uh, govorili ste o strategiji gospe Mogherini, ta se dobro Fähigkeiten auszubauen. Da se dobro povezuje z našo strategijo, gre torej predvsem za preprečevanje konfliktov eh, in um, se skupaj je povezano s tem, da imamo danes veliko hibridnih konfliktov, veliko je manjših problemov, ki potem sprožijo večje. Eh, skratka, eh, čaka nas vedno znovi izzivi na področju preprečevanja. Eh, skratka, treba se ukvarjati za področjem preprečevanja, za konflikti v, vsej, v vseh njihovih značilnostih, No in uh, tudi ta strategija bo tema neformalnega ministerskega srečanja, ki bo potekalo 1. septembra. Naš cilj je okrepiti OVSE. Zato smo se odločili za neformalno srečanje, no to smo imeli že leta 2009-2010, ampak pač v drugačnem kontekstu. Sedaj se spet ponuja možnost, da se sestane 40 ministrov brez priveskov, brez delegacij, da se, da se udeležijo v neposrednem pogovoru o prihodnosti OVSE in upam, da bomo uh, dobili nekaj dobrih idej, ki jih bomo potem na ministerskem srečanju uh, decembra v Hamburgu lahko prevedli v konkretne ukrepe. No, eh, tudi ko gre za prednjestarje, je napredek počasen. Eh, tukaj ne moremo neposredno nadomestiti vlogo ruskih sil. Lahko pa s ponosom in z dobrim občutkom rečemo, da nam je eh, uspelo obnoviti ta proces 5 plus 2 prišlo je do novega srečanja v tem formatu in eh, pravzaprav napredek že to, da je bil podpisan zapisnik o tem srečanju. Ja, seveda je to daljeno od tega, kar bi si želeli, ampak dejansko moramo biti zadovoljni, če tukaj sploh pride do korakov v pravilno smer. No, še o tem, kar je rekel gospod Šolc. To bi ponazoril z naslednjim primerom. Včasih se odločamo za nenavadne poti, ko gre za soočanje za konflikti. Ena točka je ta, da smo spoznali, da smo dobili tudi eh, namik strani panela, ki ga vodi veleposlanik Eštinger. Eh, skratka, tukaj nam je postalo jasno, da je v ukrajinskem konfliktu problematično uh, predvsem razhajanje narativov in s tem uh, govorim o dojemanju ruske politike strani Zahoda. Je zelo, to je zelo negativno od začetka 90-ih let. Uh, pravzaprav samo dojemanje Evropske unije z IDA je to, da smo bili do Rusije pravični, da smo jim ponudili veliko možnosti za strateško sodelovanje. V številnih naših poročilih se, se pojavlja ta izraz in takšno različno dojemanje realnosti je pravzaprav pomembno ozadje konflikta med Zahodom in uh, Rusijo in verjetno je pravzaprav uh, ukrajinski konflikt odraz največjega konflikta med zahodnim in ruskim dojemanjem od konca hladne vojne. Kaj lahko pri tem naredi OVSE? Če se torej srečajo, torej mislimo, da tukaj rešitev ne more priti strani državnih voditeljev rešitev mora priti strani civilne družbe. Zato smo pod vodstvom znanstvenega inštituta OVSEA združili uh, več kot 20 različnih strokovnih skupin, think, uh, think tankov. Dali smo jim uh, nalogo, da do konca letošnjega leta podajo predloge, kako se lahko lotimo te, tega problema razhajajočih se narativov oziroma dojemanj. Eh, morda bodo lahko podali kakšen pomemben predlog. Eh, brez takšnih predlogov dolgoročna rešitev ukrajinskega konflikta namreč sploh ne bo možna. No in pa še eh, k tem bi želel dodati naslednje. Ena izmed naših glavnih nalog je, da razlikujemo pomembnost različnih razsežnosti OVSE-ja politično-vojaška vprašanja bi naj bila najpomembnejša. Eh, to, dobro, to je res, ampak tu je pomembna tudi druga dimenzija, okolje in gospodarstvo in pa seveda tudi tretja razsežnost pri vseh konfliktih, o katerih govorimo v naši organizaciji, vedno znova ugotavljamo, kako pomembno je spoštovanje človekovih pravic, pravne države, preglednosti političnih procesov. Vse to so pa teme tretje razsežnosti. In to je pravzaprav glavno sporočilo OVSE-ja. Vse tri razsežnosti igrajo pomembno, enako pomembno vlogo in nobene izmed teh treh razsežnosti ne gre zanemarjati. je pa to težko ohraniti. Tu sem omenil konflikte z Rusijo, recimo. Težko je ohranjati pomen vseh teh treh dimenzij. Ampak mi bomo ustrajali pri tem, da je tudi tretja dimenzija enako varnostno, politično pomembna. Tem, ki jih mi je posebej. No, to so teme, ki sem si jih sam zapisal in prav gotovo bo Lamberto vse skupaj dobro dopolnil. Uh, thank you. And, um, uh, like... Hvala. Če dovolite, bom začel z vprašanjem gospoda Kukana. Ta je namreč v sami eh, srčiki celotne zadeve. Seveda je na to vprašanje zelo težko odgovoriti. Poskusil bom predstaviti moje mnenje, do katerega sem prišel potem, ko eh, sem se redno pogovarjal z našimi ruskimi kolegi, kot vsi ostali so tudi oni eh, polnopravni eh, člani te organizacije. In to je začetna točka. So polnopravni člani, imajo nekakšno pravico veta odločamo namreč eh, s konsenzom in odločijo se lahko, eh, da v nekaterih primerjih tega ne storijo. Po mojem mnenju Rusi na OVSE gledajo eh, kot na organizacijo, ki je vedno manj neutralna, glede na to, da jo po njihovem mnenju nadzoruje ZDA. Veliko vprašanj ni vedno uh, enoznačne narave, ne več, uh, eh, naprimer, ko govorimo o migracijah in tako naprej. Ampak Rusi menijo, da se veliko investira v človeško razsežnost, imamo, ker imamo tri institucije, ki jih eh, Zahod uh, imenuje za neodvisne, ampak Rusi vedno nasprotujejo, čež da to ni nikjer zapisano. Menijo, da ni dovolj uh, jasnega sistema odgovornosti glede njihovega delovanja. Zahod temu nasprotuje, ker imamo zaveze in institucije so tam, da zagotovijo izvajanje teh eh, zavez. Ne gre za odgovornost. No, na nek način ja, ampak ne odgovornost institucij. Tudi eh, v zvezi s proračunom je naprimer Lavrov eh, enkrat dejal, gledajte, koliko denarja vlagate v človeške razsežnosti, ne pa toliko v vojaške in druge. In tam, naprimer, številk, ki so pokrivali operacije v Ukrajini, eh, ni bilo vključenih. Tako da veliko vlagamo tudi v varnostno razsežnost. To je tista točka, kjer eh, so Rusi na nek način zagrenjeni. Vse je seveda povezano s pogledom na zahod strani eh, Rusije. Rusija pač sledi vrednotam, ki so eh, pomembne za eh, Rusijo in za eh, ruske ljudi. In veste, kako te razprave potekajo v organizaciji. To je povezano tudi z gotovostjo. Glede tega, kdo bo kam imenovan. Ko Rusi menijo, da ena od institucij gre predaleč, da se ne posvetuje, glede Astri Tors, naprimer, sam eh, pravim, da to ni moja vloga, to je vloga predsedstva. Pogovarjal sem se z Lavrovom, ko je začel dajati opozorilne znake v zvezi s poročilom eh, o Krimu. Dejal je, da se Astrid nikoli ni eh, o tem posvetovala, z njimi, da je v nekem trenutku dejala, imam poročilo o Krimu, bili so popolnoma nepripravljeni in eh, dejali so, da ne pričakujejo takšnega sodelovanja z institucijami. Poglejmo, kako delujemo eh, v okviru sveta eh, Evrope, tam je bilo vse skupaj napovedano. Pisec je odpotoval na Krim in tako naprej. Želijo sodelovati z institucijami, no, se lahko te besede tolmačite, kakorkoli pač želite vse skupaj prepuščam vam. Na OVSE gledajo kot na organizacijo, ki ni uravnotežena, kar se tiče eh, njene osredotočenosti, da eh, smo zelo aktivni v nekdanjem sovjetskem prostoru, eh, na jugovzhodu Evrope je pa res, da je to panevropska institucija in vsi moramo biti pripravljeni govoriti o vseh relevantnih eh, temah. To velja za vse enako. Zakaj vsi govorijo v nekem trenutku o tem? V določenem trenutku so Rusi želeli vra, zapreti vrata operaciji, ki je potekala v Čečeniji, ker so dejali, da tega ne morejo več podpirati in nikoli se ne boste vrnili v Rusijo, so dejali. No, to je bila napačna izjava, ker sedaj smo v Rusiji, eh, imamo zelo majhno uh, operacijo na dveh menjih prihodih. To so tiste teme, ki se Rusiji zdijo najbolj pereče v okviru OSEA. Rusija meni, da je OSEA še vedno dobra platforma za sodelovanje. Nekdani eh, predstavnik eh, zunanjega ministerstva eh, je bil imenovan na ta položaj in to je pomembna oseba. Včasih gre za izmenjavo obtožb, sam pa sem tukaj zato, da poišče možnosti za dialog, za pot naprej. In včasih eh, naši partnerji ne omogočajo takšnih razprav. In na tem eh, mestu se lahko vrnem globalni strategiji Mogherinijeve. Mogoče tam obstajajo določene možnosti, ki lahko vplivajo eh, tudi na ovse, na način delovanja ovseja. Pri tem pa se seveda ne smemo odpovedati, ne moremo odpovedati ključnim načelom. Ta pač obstajajo in nihče ne more posegati v ta uh, načela. Logika sankcij, naprimer, če jih uporabljamo uh, za ovse, potem ignoriramo uh, potencial uh, institucije, ki je bila vzpostavljena. Takrat je bil OSE vzpostavljen zato, da rešuje konflikte med dvema sovražnikoma. Sedaj imamo konfrontacije, imamo velike razlike med eh, državami in OVSE je spet eh, tukaj, zato da bi zagotovil določen prostor za razpravo. Tolmači nas sedaj zapuščajo, najlepša hvala, nadaljevali bomo v angliškem jeziku. Lep večer še naprej. Uh, but think for a moment,